Dobro jutro vsem skupaj. Naj začnem s tem dopodanskim dnevom eh, sestanka in prvi, prva točka dnevnega reda je obisk naše delegacije v Ukrajini od 5. do 7. decembra. Devet članov je šlo v, ki je v začetku decembra, kot rečeno, in tam so se srečali s predsednikom vlade Ukrajine, s člani oziroma poslanci ukrajinskega parlamenta, tudi drugimi uradnimi osebami na visoki ravni in tudi predstavniki civilne družbe. To je bil prvi tak obisk uradne delegacije odbora AFET v Ukrajini v tem devetem sklicu in s tem kažemo na to, da je uh, eh, evropski. Razmerje oziroma razmerje Evropske unije do Ukrajine je zelo pomembno, ne le za ta parlament, temveč zlasti za naš eh, odbor. Ta obisk je bil ravno v pravem času, ker je nagrado Saharov ravno teden predtem prejel Oleg Sencov in pred potem smo imeli še srečanje na vrhu v Normandiji in v Parizu. Gospod Oleksi Hončaru, ki je sprejel našo delegacijo, on je predsednik vlade, kot veste, in podarek je bil na boju proti korupciji ter eh, urejanju stanja v pravosodnem sistemu, pogovarjali pa smo se tudi o drugih sektorjih. Novi kolegi v parlamentu so nam potrdili, da bodo sledili ambicioznim ciljem v zvezi z reformami, ki so začeli že njihovi predhodniki in vse to v smeri pridružitvenega sporazuma in nadaljnega poglabljanja odnosov z Evropsko unijo. Potem eh, smo se pogovarjali tudi o celoviti podpori tako imenovanemu turbo režimu, kar pomeni, da si prizadevajo za sprejetje zakonov, kar pa nikakor ne sme omejiti običajnih postopkov v parlamentu in kakovosti zakonodaje. Potem je potekal še pomemben sestanek z gospodom Danilovim, ki je vodja nacionalnega sveta za varnost in obrambo. On je prav tako potrdil, da se bodo zadeve pre njih še nadalje odvijale v zastavljeni smeri, vendar ne za vsako ceno in nikakor ne po pogoji, ki jih diktira eh, Rusija. Eh, omenjeno je bilo tudi eh, sodelovanje z NATO-om in določenim eh, primeri ukrepanja in govorilo se je tudi o krepitvi prisotnosti NATO v Črnem morju. Naši sogovorniki so izrazili globoko cenjenje vseh prizadevanj Evropskega parlamenta ter podpore Evropskega parlamenta v tem, procesu, tako da eh, so zaprosili, da je Evropski parlament še nadalje podpira sankcije proti Rusiji. Torej, lahko rečem, da so bili rezultati tega obiska zelo pozitivni, da smo Eh, ugotovili, da obstaja velika pripravljenost novih organov oblasti za sodelovanje z Evropo, da je njihova usmerjenost eh, v proevropsko delovanje eh, resnično potrjena in sedaj bi lahko rekel še par besed v svoji funkciji te, vodje te delegacije, da bomo sodelovali še nadalje eh, z dobrim sodelovanjem in eh, lahko rečem tudi, da smo eh, s tem že delovali v decembru, 18. in 9. decembra v Strasburu in nadaljevali smo z razpravo o številnih temah, ki smo jih načeli že v Kijevu in lahko rečem, da je šlo za zelo dober kolegijalen sestanek, da smo zelo dobro razumeli, kakšno je stanje. Pri njih tudi ukrajinska skupina je zadeve predstavila tako, da smo bili prepričani v njihovi pozitivni usmeritvi. Lahko se torej zahvalim za dobro poročilo z obeh sestankov in s tem lahko predam besedo gospodu Mihajlu Galerju, stalnemu poročevalcu za Ukrajino. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim poudariti to, kar ste povedali tudi vi v svojem povzetku kot stalni poročevalec se osredotočam predvsem na izvajanje um, pridružitvenega sporazuma in eh, sporazuma o prosti trgovini z Ukrajino. In pomembno je bilo, da smo um, videli, kakšno je stališče nove vlade do tega. Načeloma, menim, da nam ni treba dvomiti o tem, da bo tudi nova vlada, ki je sestavljena iz povsem nove stranke, 80 odstotkov poslancev v vrhovni radi so novi, torej da bo tudi ta nova vlada eh, ostala pri evropski usmeritvi Ukrajine. Seveda pa se postavlja vprašanje, kako bo vlada nadaljevala z izvajanjem. Omenili ste, da um, parlamentarna zasedanja potekajo v na turbo način, torej zelo na hitro sprejemajo nove zakone v vrhovni radi, kar je razmeroma enostavno, ker ima ena stranka večino v parlamentu. Vendar mi mislim, da moramo ugotoviti, da eh, to lahko vpliva na kakovost uh, zakonodaje. In kot uh, poslanec sem ob vseh priložnostih po volitvah v Ukrajini kolegicam in kolegom povedal, da se morajo zavedati svoje vloge kot poslanci in to pomeni, da je treba osnutke zakonov Eh, temeljito preveriti glede na spremembe, ki jih prinašajo in da morajo tudi ugotoviti, ali se v teh zakonih zrcali njihova politična volja ali ne. Um, skoraj se je že nekaj zgodilo, če se nihče ni hotel, naprimer, uh, so um, želeli odpraviti cel sklop stare zakonodaje iz sovjetskega časa, ampak v tem svežnju zakonov in uredb je bila tudi uredba o administrativni dodelitvi um, Krima Ukrajine. Torej, se svoj čas, ko je Kruščov uh, eh, to tako um, Eh, določil, medtem ko so hoteli to spet odpraviti in to bi eh, na vsak način vodilo do nadaljnih razprav. Torej, kaj želim s tem povedati? Eh, tudi pri nadaljevanju dialoga Jean Monnet, ki ga um, izvajamo z vrhovno rado, bi morali spodbujati k temu, da se mora parlament zavedati svoje vloge. E, torej, nekdo mi je namignil, da naj s tem tudi končam svoj prispevek in to bom naredil. No, mislim, da je dobro iti proti koncu, ampak cenim to prekinitev, ker se moramo potruditi, da bomo pravočasni. Veliko je točk na dnevnem redu. Uh, naj pogledam, ali se kdo želi oglasiti v zvezi s tem. Ne, ni videti ali da. Oui, en tant que euh, autre part. No, toliko naj samo povem, ker sem bil tudi sam zraven in imam dve pripombi, pravzaprav uh, pohvali za odličen prispevek naših eh, dveh kolegov. V tej novi eh, skupini, s katero smo se pogovarjali, torej novim, z novim predsednikom in njegovimi sodelavci, smo imeli globoke razgovore in moram reči, še posebej kot francoz, da imamo opraviti z vlado visokih tehnokratov, lahko rečem. Ljudi, ki jih poganja naprej prepričanje, da se lahko z inteligenco in hitrostjo lahko določena država hitro spremeni. To je sicer fascinantno, tudi ta hitrost je neverjetna, ampak to hkrati predstavlja tudi veliko nevarnost in sicer, da se zelo hitro soočijo z javnim mnenjem, ki ne bo sledilo tako hitremu tempu, ker tega preprosto ne bo razumelo. In uh, tradicionalni uh, način, ki obstaja že odprej, torej delitev med ljudstvom in elito, to je lahko zelo škodljiv v trenutnem političnem življenju. Torej, eh, sami ste že eh, to omenili, da obstaja sicer velika pripravljenost eh, te ekipe, da bi dosegla določen kompromis in dogovor z Rusijo in to so zelo pomembne zadeve, to je temeljnega pomena tudi za uh, celotno evropsko celino in ta pripravljenost Ukrajincev bi lahko dosegel določene omejitve delovanja gospoda Putina in Rusije. Hvala lepa, ni videti, da bi se še kdo rad oglasil. Tako da naj zaključim s to točko dnevnega reda, ampak preden gremo naprej, mi dovolite, da bi eh, v prihodnje prosili, da ostanejo vrata, ki so tu najbližja govorniškemu odru, zaprta, zato da ne motijo govornikov stalnim loputanjem vrat. Prosim, da to upoštevate tudi v prihodnje. V prihodnje uporabljajo se lahko druga vrata za vstopanje in izstopanje, oprostite za to tehnično opombo, ampak res je zelo neugodno poslušati ta hrup, ki ga povzroča vrata. Pojdimo torej naprej, to je partnerska vizija razvoja, torej z, v zvezi z vzhodnim partnerstvom po letu 2020. In s tem, morda najbolje, da začnemo z nekaj minutami odmora, da se lahko vsi govorniki posedajo na svoja mesta. Thank you. Um, so let's come back to the uh, agenda item uh, Eastern Partnership. No, na vrsti je vzhodno partnerstvo. Eh, leto 2019 je bilo deseta obletnica vzhodnega partnerstva, je bilo pa to tudi leto uh, Eh, mnogih izzivov za države vzhodnega partnerstva, včasih je šlo za zelo daljnosežne, nepredvidljive politične dogodke, tudi nemire in tudi eh, iz, izbira voljivcev je bila včasih eh, močno presenetljiva in bo vplivala na daljne spremembe. Uh, Eh, leto 2020 bo prav tako polno izzivov, veliko držav bo imelo pomembne volitve v parlament in tudi predsedniške volitve. Potem z vidika Evropske unije lahko rečem, da bo za to leto pomemben eh, sestanek na vrhu o prihodnosti vzhodnega partnerstva. Eh, prav tako bo predtem eh, Evropski parlament, podobno kot leta 2017, sprejel poročilo z glavnimi priporočili za svet in komisijo ter službo za zunanje delovanje. Eh, no, v zvezi z delovanjem eh, partnerstva deset let po njegovi vzpostavitvi, se lahko zremo nazaj in ocenimo tudi, kaj in kako bi lahko Evropska unija storila bolje, da bi podprla to partnerstvo pri doseganju zastavljenih ciljev in legitimnih evropskih pričakovanj. Bi pa sedaj predal besedo poročevalcu za kratko vprašanje, uvodno besedo in hkrati pozdravljam druge govornike, gospoda Sergija Gerazimčuka, ki je namestnik vodje sveta za vzhodnoevropske in vzhod, eh, vzhodne in južne evropske študije pri ukrajinski prizmi. Potem je tu Kornelika Kača, profesor za politične vede pri Eh, državni univerzi v Gruziji, v Tbilisiju in eh, prav tako pozdravljam Siniku Kosarja, Klaudijusa Manjokasa, vodjo Estepa in eh, profesorja pri Institutu za mednarodne odnose in politične vede v Vinsu potem za razpravo s temi predstavitvami smo eh, povabili tudi Angelino Ajhorst, ki je VD direktorja eh, Evropske službe za zunanje delovanje in gospo Katarino Maternovo, ki je namestnica generalnega direktorja v generalni direkciji za eh, odnose s sosednjimi državami in širitve pri Evropski komisiji. No, sedaj pa najprej predstavitev, pet minut imate na voljo. Hvala lepa. Tu gre za pomemben projekt za vzpostavitev miru, stabilnosti in tukaj eh, moramo reči, da smo si zastavili visoke cilje vzhodnoevropske države, ki jim rečemo države vzhodnega partnerstva. Eh, so močno izpostavljene eh, učinku evropeizacije. V prvih desetih letih trajanja te pobude eh, po počasnem začetku, lahko rečemo, so se okrepile in geopolitični vplivi so se okrepili. E, šlo je tudi za vzpostavitev boljših trgovinskih odnosov, še zlasti po letu 2014. Ukrajina, Moldavija in Gruzija so postale pomembne partnerice, upeljale so tudi veliko obsežnih reform in te so že začele kazati sadove. Armenija in Azerbejdžan imata drugačno situacijo, tu smo imeli več eh, manjših eh, sporazumov, tu bo potrebno več časa za razvoj tesnejših odnosov eh, z Evropsko unijo. Odnosi z Belorusijo so nekoliko manj predvidljivi. Glede na to obstoječo diferencijacijo, Eh, lahko rečem, da smo trenutno na pragu učinkovitejše integracije, eh, boljše oblikovanje sektorskih politik, eh, pobud in programov. Demokratične institucije, ki se držijo mednarodnega prava, svoje suverene vloge in ozemljske nedotakljivosti si prizadevajo za tesnejše odnose z Evropsko unijo, kar je tudi del naše politike in razmerja do vzhodnih sosedov. Glede zastavnih ciljev evropske varnosti mora Evropska unija delovati bolj proaktivno in nuditi več podpore miroljubnim prizadevanjem za rešitev obstoječe problematike v partnerskih državah. Dragi kolegice in kolegi, vzhodno partnerstvo v naslednjem desetletju potrebuje še nekaj več krepkejše podpore, da bo še več oprijemljivih rezultatov in skupnih dosežkov. Zelo sem vesel, da lahko v svoji vlogi pozdravim tukaj več eh, strokovnjakov, ki smo jih povabili k tej izmenjavi mnenj in veselim se že vnaprej tej pestri izmenjavi mnenj in eh, prepričan sem, da bo to bistveno prispevalo našim skupnim prizadevanjem v prid tako nam kot našim partnerjem. Sedaj pa dobi besedo gospod Gerasimčuk. Hvala gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Veliko veselje in čast mi je, da sem lahko tu z vami in želim deliti z vami svoje mnenje o situaciji v Ukrajini, v Belorusiji in v drugih državah, predvsem s pogledom na program usodnega partnerstva. Treba pa je postaviti osnovno vprašanje in to je tudi cilj usodnega partnerstva in moram povedati, da je politika usodnega partnerstva um, bila potrebna za oblikovanje odnosov s sosedi. Pri tem ni šlo za širitev rešitev, temveč za vzpostavitev sosedskih odnosov. Bruslj je investiral veliko ekonomskih in političnih virov v oblikovanje demok pasu demokracije in varnosti okrog uh, Unije. In to moramo upoštevati, kajti na to vprašanje varnosti, stabilnosti in demokracije se bomo vrnili. Za šest držav Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Gruzijo, Moldovo in Ukrajino je EU pripravila prikrojen pristop. Uh, v zvezi z vzhodnim partnerstvom. Več je bilo takih eh, pla platform. Uh, Eh, za multilateralni dialog in sodelovanje med eh, z šestimi partnerskimi državami, eh, državami članicami, komisijo in institucijami EU. In sicer gre za dobro upravljanje stabilnost demokracije, ekonomsko integracijo in konvergenco s politikami EU na področju energetike, pa tudi na področju stikov med ljudmi. Ampak nekateri um, pravijo, da uh, pri tem manjka uh, varnost, tako mhk, kako tudi trda varnost. Vsi vemo, da, Evrops, da Evropska unija eh, ni um, interesa, da bi se bolj ukvarjala s trdo varnostjo. In da bi eh, nadaljevali s, par, s tem partnerstvom, mislimo, da je treba bolj upoštevati tudi vidik varnosti. Um, bilo je predlaganih veliko reform, šest držav pa uh, so zelo različne, kar zadeva demokratizacijo in približevanje Evropski uniji. Včasih imajo tudi eh, nasprotujoče eh, uh, si poglede na EU, včasih imamo, torej pri nekaterih imamo pridružitvene sporazume, uh, pri drugih pa ne. Um, Armenija, Belorusija uh, sta bližje, naprimer, Ruski federaciji in Rusija še vidno trdi, da so te države eh, del vplivnega območja Rusije. Eh, so pa tudi drugi akteri v regiji, ki jih je treba upoštevati kajti eh, Kitajska eh, je vedno bolj aktivna in isto velja tudi za Turčijo v nekaterih državah. Če govorimo o posameznih državah, Belorusija je med tistimi državami, ki je politično najbolj blizu Ruski federaciji in najbolj oddaljena od Evropske unije. Eh, in to seveda tudi omejuje hitrost reform. Eh, zato eh, tudi ni pričakovati večjih političnih sprememb v tej državi v prihodnosti. Um, predvsem um, povdarjajo svojo soverenost, vendar um, morajo opredeliti tudi svoj odnos do prevlade Rusije. Um, Um, in to se kaže tudi v načinu, kako Belorusija v Združenih narodih glasuje o ukrajinskem vprašanju. Belorusija. Uh, Eh, torej, ko gre za glasovanje, Belorusija podpira Rusijo, čeprav na deklarativni ravni izraža simpatijo z Ukrajino. Potem gre seveda tudi za raven civilne družbe. In Belorusija raje kot o teh vprašanjih govori o ekonomiji. In vprašanje. Torej, verjetno je, da bo Rusija še bolj okrepila svoj vpliv v Belorusiji. Um, Čeprav si Minsk seveda želi eh, bolj diverzificirana partnerstva. um, <clears throat> ruski projekt Euroazijske unije je, je neke vrste uh, alternativa Evropski uniji in um, s tem želijo bolj um, vezati predvsem tudi elite iz te države. Um, treba je potem ob, um, pozoriti tudi na propagando Rusije v Belorusiji. Um, Um, vodje Belorusije pa um, se želijo opredeliti pred, oziroma se želijo uh, ukvarjati predvsem z nekonfliktnimi temami. Um, torej iz ukrajinskega vidika vedno, ko gre za dialog na ravni političnih elit, na ravni civilne družbe, Belorusija se vedno omejuje na pragmatično ekonomsko sodelovanje in ne na več. Situacija je drugačna v Moldovi in Ukrajini. Um, volja voljivcev, ki podpirajo proevropske elite v teh državah, predvsem 2009 v eh, Moldovi in 2014 v Ukrajini, je vodilo do podpisov pridružitvenih sporazumov in to omogoča napredek pri reformah demokratizacije in evropeizaciji in gre za ekonomsko preusmeritev na evropske trge. Um, razen tega imamo stranske očitke te pre, oč, uh, eh, posledice te preusmeritve. Uh, um, um, torej ta prosta trgovinska cona na vsak način koristi tem državam. To vpliva tudi na situacijo v Gorskem Karabahu, naprimer. Um, Tu imamo seveda zamrznjene konflikte od leta 1992 dalje, Moldova in Ukrajina. Um, um, jim um, smatra Rusijo predvsem kot glavni vir um, izzivov na področju, na področju varnosti. Ampak sedaj imamo v Moldovi prorusko vlado. Um, Nadaljne spremembe bi se lahko zgodile letos. Moldavija bo imela predsedniške volitve in verjetno je, da bo sedanji predsednik še okrepil svojo pozicijo v Republiki Moldovi. Torej, pridružitveni sporazum ne pomeni, da je evropska usmeritev nepovratna. In, ne glede na um, napredek, uh, moramo ugotoviti, da pa je še vedno velika tudi korupcija v teh državah, kar seveda lahko ogrozi uh, približevanje Evropski uniji. In um, um, po letu 2009 eh, je naprimer prišlo v Moldovi do številnih skandalov in to potem vpliva na približevanje Evropski uniji. In um, deloma pa se čuti tudi utrujenost oziroma naveličenost prebivalstva z to um, evropsko idejo. In Um, kot sem rekel, um, naslednje predsedniške volitve uh, bodo eh, zelo pomembne in razen tega tudi um, uh, poskusi Rusije vplivati na ti dve državi so znatni. Ruska propaganda. Um, um, obe državi označuje kot eh, zelo šipki ali celo propadli državi. In um, druga stvar, ki jo je treba upoštevati, so globalni trendi in sicer um, prihodnost eh, multilateralizma EU eh, e in NATO, digitalna revolucija ali tudi geopolitični premiki. Vse to so skupne skrbi v uh, osrednji Evropi, v sodni Evropi. Uh, in do konca februarja bomo pripravili tudi scenarije za vzhodno partnerstvo eh, po letu 2020 in prosim, da spremljate te študije ki jih bomo izvajali. Ko gre za demokratizacijo in evropeizacijo držav vzhodnega partnerstva, so potrebna nadaljna prizadevanja um, eh, tu gre predvsem za določanje pogojev in um, to lahko tudi pospeši um, izvajanje reform. Um, Če se začnejo pristopna pogajanja, se pospeši eh, tudi, eh, pospešijo tudi reforme. Vem, da ni velike želje po nadaljnih širitvah, vendar kljub temu moramo um, govoriti o tem in um, najti neko, neke možnosti, vsaj delno integracijo, če ne pride do polnopravnega članstva. Razen tega je treba upoštevati varnostne vidike in treba investirati več v trdo varnost. Eh, treba je vključiti države vzhodnega partnerstva v določene vidike varnostne politike Evropske unije. Eh, države vzhodnega partnerstva eh, se sicer lahko spremenijo v pas nestabilnosti. Treba pa je um, vključiti tudi civilno družbo. Nevladne organizacije so na ravni zavezniki Evropske unije v teh državah. Evropska integracija je um, tudi um, um, stvar preživetja teh nevladnih organizacij in zato so pravzaprav naravni zavezniki Evropske unije in isto velja tudi za strateško komuniciranje neodvisne medije. Um, Moldova ostaja zelo ranljiva za rusko propagando. Um, In to kaže tudi indeks, um, ugotovitev indeksa dezinformacije, ki je bil ugotovljen, oziroma um, torej vse te države, um, Moldova je najšipkejši člen verige teh držav, kar zadeva dovzetnost za dezinformacije. Um, um, potem eh, v Moldovi in Ukrajini vlada velika, velik problem korupcije. Rusija eh, tudi eh, korumpira elite in spreminja določene politične akterje v njihove politične zastopnike v teh državah. To velja tako za Moldovo kot tudi za Ukrajino. Um, torej, ključna vprašanja, s katerimi se bomo soočili v prihodnosti, so varnost, eh, boj proti po propagandi, proti korupciji in podpora civilni družbi. Hvala. Sir, uh... Hvala lepa za to mnenje in ne zelo optimistične komentarje, kar zadeva situacijo v teh dveh državah, vendar popolnoma um, se strinjam z um, zaključki. Eh, ki ste jih podali. Sedaj pa se bomo okvarjali z um, Gruzijo in drugimi državami. Gospa Kakačka, imate 12 minut. Eh, gospod Kakačka, imate 12 minut. 12 minut. Um, veliko čast mi je, da sem lahko z vami. Po predstavitvi prijatelja Sergeja se bom eh, bolj uh, osredotočil na druge države in sicer na Armenijo, na Gruzijo in Azerbejdžan. Pred tem pa želim postaviti eno vprašanje in sicer sebi in tudi vam. Ko govorimo o regiji, kaj pa pravzaprav menimo s tem. Po našem mnenju je prišlo do sprememb. Južni Kaukazije je bil del te regije um, še v 90-ih letih, ampak po vzpostaviti vzhodnega partnerstva ni povsem jasno, ali je Južno eh, Kaukazije pod regija tega vzhodnega partnerstva ali kako. Ali gre za neko novo vzhodno Evropo, ali je to neka siva uh, cona siva območja ali kaj je to pravzaprav. Moramo si to ogledati bolj podrobno. Ko govorimo o južnem eh, Kaukazu, Gruzija je podpisala pridružitveni sporazum in prej je zgledalo, da je to propadla regija eh, in sicer z političnega vidika, eh, geografsko, zgodovinsko, ekonomsko je to ena regija. Zdaj, EU je tudi um, pomagala pri oblikovanju te regije, ampak Azerbajdžan, Gruzija in Armenija eh, so um, izbrale različne eh, pristope glede um, politike do tujine. Gruzija posta, uh, želi uh, tesnejšo sodelovanje z Ukrajino in Moldovo, drugi dve južno-kaukaški državi pa imata druga eh, pristope v zunanji politiki. Tri države imajo tudi različne partnerje. Po letu 2018, džametni revoluciji v Armeniji, eh, imamo nov zagon za demokratične reforme, nove voditelje v Armeniji, ki poskušajo izvesti reforme, vendar so um, problemi s pravno državo in tudi s korupcijo. Temeljne spremembe v javnem ravnanju so se pojavile in to je tudi dobro. Kljub vsem izzivom se mi zdi, da je to velika priložnost za angažma EU in osebnost mnenja, da naj bi države članice morale podpreti armenske reforme. Pri Azerbajdžanu um, so eh, odnosi z EU postali malo strupini in tudi pomoč se osredotoča predvsem na tehnično eh, pomoč um, Azerbajdžan um, ne izvaja tako hitro reform. In tudi nima tako institucionaliziranih odnosov z EU. Eh, glavni interes Bakuja je, da bi um, izvedli predvsem um, um, reforme na področju dobrega upravljanja, tudi na področju energetike in eh, da bi razvili tu dobre bilateralne odnose, kar zadeva Gruzijo. Gruzija je ena od glavnih partnerk v, pri demokratičnih reformah, ampak so določeni izzivi, predvsem eh, tudi eh, demokratično nazadovanje v zadnjih letih 2018 in 2019 po predsedniških volitvah ni prišlo do volilne reforme, potem je prišlo do protestov in zatiranja teh protestov, problemov v zvezi s polariz polarizacijo, um, potem asimetričnim financiranjem um, um, medijev in tako naprej. To je velik problem v Gruziji. Uh, Gruzija eh, bo imela demokratični tist v naslednjem letu, 2020 so volitve, čez nekaj tednov bomo imeli volitve tudi v Azerbejdžanu, ne smemo pa čakati na to, temveč moramo se koncentrirati predvsem na to, kaj se bo zgodilo po volitvah v Azerbajdžanu, kar zadeva eh, gospodarski razvoj in trgovino. Te tri države poskušajo vzpostaviti odnose na različnih ravnih z EU. Eh, kot vsi veste, ima um, ta EU in Armenija um, sporazum o poglobljenem partnerstvu, vendar to ni prostotrgovinska cona e, in e, rusko, ruski vpliv e, preprečuje tesnejše odnose z EU. Vendar to. Eh, ne vpliva na eh, dober razvoj trgovinskih odnosov z EU in EU tudi zagotavlja finančno pomoč tej državi. Kar zadeva Azerbajdžan, eh, so pogodbeni odnosi temeljijo na kooperacijskih sporazumih. EU je največji trgovinski energetski partner, pet odstotkov um, dobav plina prihaja iz te države. Torej, prihodne volitve bodo pomembne in EU mora biti pozorna na to. Gruzija e, ima um, prostotrgovinski spremljanje razum in izvajanje tega poteka. E, to je zelo bolič in tudi stroškovno zahteven proces za Gruzijo. Nekaj izzivov ostaja, predvsem, ko gre za prilagajanje standardov in ureditev EU. In še nekaj je pomembno. E, Ob EU po statistika 2019 ni največji trgovinski partner Gruzije. Um, 53 e, odstotkov je trgovine z e, Rusko federacijo, EU pa 22 odstotkov, se pravi, da je še veliko priložnosti, e, kako izboljšati trgovinske odnose med EU in Gruzijo, kar zadeva regionalno sodelovanje in stabilnost in varnost. Kot veste, smo imamo konflikt v Gorskem Karabahu med Azerbajdžanom in Armenijo in to spodkopava seveda regionalno stabilnost zaradi tega konflikta. In vloga EU je omejena in um, tudi OECD je vključena v to, eh, OVSE. Um, Um, in EU, um, na EU se gleda pravzaprav kot na pasivnega partnerja v tem konfliktu. Rusija seveda manipulira azerbajdžansko in tudi arminsko uh, eh, javnost, razen tega pošilja tudi orožje v te, to območje. Kar zadeva situacijo v Gruzijo, eh, tu je spodkopana varnost zaradi. Um, procesa določanja meje eh, Rusi in tu gre predvsem za Južno Osicijo, ki jo zaseda Rusija. In to je seveda tudi velik izziv za varnost v Gruziji. Um, tu imamo varnostno dilemo z Rusijo, ampak Gruzija poskuša ohraniti tesne varnostne stike, odnose z EU. Od 2008 imamo misijo EU v tej regiji in um, Gruzija sodeluje tudi v različnih vojaških misijah um, EU, naprimer v Maliju in tudi drugod. Največji izziv, s katerim se soočamo, je demokracija. In ko gre za priporočila, menimo, da mora EU um, okrepiti proces demokratizacije. To je relevantno predvsem še za Gruzijo, tudi za Armenijo. Naslednje leto bo kritično za demokratične reforme in demokratični razvoj v Gruziji. Nazadovanje je žal možno zaradi notranje nestabilnosti v Gruziji in to um, omogoča delovanje drugih eh, neliberalnih akterjev, kot so naprimer Rusija. Kar zadeva gospodarski razvoj, je treba okrepiti strateški angažma v infrastrukturnih projektih, Kaspijsko morje je treba še bolj povezati z Evropo in tu gre predvsem tudi za prevzem evropske zakonodaje, kar zadeva stabilnost in regionalizacijo. Angažma EU je zelo produktivn, vendar ne za dosten za zagotovitev trajne stabilnosti in mogoče bi morali razmisliti o pobudi eh, pakt za stabilnost, ki bi vključil tudi Južno Kaukazijo. To je Uh, zato je seveda potrebna posebna razprava, ampak kljub temu bi to bila lahko ena od idej, ki bi jo lahko razvijali naprej. In EU mora ohraniti regionalni pristop, vendar mora biti ta pristop bolj prikrojen posameznim državam. Um, Eh, in treba je spodbujati tudi regionalno identiteto, in mislim, da eh, potrebujemo tudi nove načrte za to, kar zadeva regionalne pobude v Južnem eh, Kaukazu. Potrebujemo skupne skupine za spremljanje, bilateralno sodelovanje in uh, mislim, da bi morali biti bolj učinkoviti tudi na področju trgovinskega sodelovanja in razen tega je treba okrepiti um, vpliv za demokratizacijo in za zagotovitev pravne države, predvsem v Gruziji in eh, za vključitev civilne družbe. Stabilnost je seveda pomembna, ampak moramo se držati predvsem tudi vrednot. To potrebujemo v tej regiji. In kar je razen tega pomembno, eh, treba je investirati predvsem tudi v nadaljno demokratizacijo večje regije. Hvala. Hvala za predstavitev razmer v teh treh državah in za predloge, kako bi lahko izboljšali stanje. Zdaj pa dajem besedo gospe Sari, 12 minut imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes z vami tukaj. Želim se tudi jaz zahvaliti predhodnim govornikom za to, da so opisali trenutne razmere in nekaj glavnih izzivov tej regiji danes na slikovit način. Moja naloga danes pa je, da pogledamo naprej, kaj lahko naredimo in kako lahko prilagodimo vzhodno partnerstvo tako, da bo vzhodno partnerstvo skladno z novimi izzivi, da se bo lahko soočilo tudi z novimi priložnostmi. Moja predstavitev temelji na podlagi, na, temelji na analizi, ki smo jo pripravili lani. Na podlagi tega predlagam tri glavne poti naprej za prilagoditev shodnega partnerstva za potrebe naslednjega desetletja. Kopije analize so na voljo tudi na mizi na moji desni strani. Prva pot je, da moramo posodobiti načine razmišljanja in miselne vzorce. Ta regija ni enaka, kot je bila pred desetimi leti. Gre za zelo dinamično in policentrično regijo. Odmakniti se moramo od tega, da na države vzhodnega partnerstva gledamo kot na ciljne države ali kot na projekt eh, v dobrodelne namene. Veliko teh držav je zdaj res postalo pravi partneri, ki močno prispevajo k izpolnjevanju agende in nalog. Te države omogočajo tudi več priložnosti za podjetja v Evropski uniji in krepijo tudi našo varnost, pa tudi varnost Evropske unije. Vse to moramo sporočati na boljši način našim državljanom, pa tudi državljanom Evropske unije. Veliko krat pravimo, da smo se zataknili nekje v preteklosti. Druga pot pa je, da naprimer tretje sile, kot so Kitajska, Turčija in zalivske države, so v zadnjih nekaj letih povečale svojo prisotnost tako na diplomatski in gospodarski platformi v državah vzhodnega sosedstva. Kar pomeni, da moramo to upoštevati. Včasih so vrednote in delovne metode drugih, tretjih držav različne od tistih, ki jih podpira Evropska unija. Veliko krat pa to pripomore k večji odpornosti v državah vzhodnega sosedstva. In to je tudi naš cilj. Mislim, da lahko izgradimo trdnejša partnerstva z silami ki mislijo na enak način, pa tudi z nekaterimi finančnimi institucijami. Več je še prostora za koordiniranje in usklajevanje politik. Naprimer, spomnimo se sestanka ambasadorjev skupine G7. In podobno lahko naredimo tudi na drugih platformah oziroma področjih. Več povezav moramo vzpostaviti. Naše sosedske politike ne smejo biti eks ekskluzivne. Tu ne gre za igro, pri kateri ni dobička. Evropska unija zagotovo potrebuje celovit pregled 360 stopinj in celovito strategijo za to, da se obravnavajo izzivi tako shoda in juga. Več o tem kasneje. Dovolite, da grem naprej na naslednjo prosojnico, na naslednjo pot, kjer moramo posodobiti svoje politike. Izboljšati moramo strategije za podporo preoblikovanja, preobrazbe, reform in gospodarske rasti v državah vzhodnega sosedstva. Potrebujemo kombinacijo spodbud in pogojevanja. Predvsem pa moramo optimizirati in prilagoditi naše strategije, zato da bi ciljno to usmerili v reševanje specifičnih ovir. Na ta način bomo lahko imeli večji vpliv v prihodnosti. Naprimer, včasih politične elite prepočasi delujejo, kljub temu, da je veliko pritiskov od spodaj. Naprimer, preusmeritev več eh, sredstev za deležnike je potreba, potrebna. V Moldaviji je Evropska unija že uspešno eksperimentirala s tem pristopom tako imenovane, imenovanega pametnega pogojevanja, vendar pa včasih druge družbene skupine ostajajo neprepričane, zato jih moramo še prepričano. Evropska unija mora bolj nasplošno razširiti eh, razpon in nabor svojih partnerjev v državah vzhodnega sosedstva. Civilne družbe so bili veliki zavezniki, vendar moramo iti še dlje. Zgraditi moramo bolj proaktivne povezave z drugimi skupinami, ki so naklonjene podpori integracije v Evropsko unijo, kot so mladi, diaspora in poslovne skupine. Na ta način moramo tudi bolj preučiti socialne učinke politik Evropske unije. Reforme lahko ustvarjajo zmagovalce in tiste, ki izgubljajo. Vseeno pa moramo misliti na gospodarsko rast, ki bo regijo naredila za bolj stabilno in za državljani bodo bolj zadovoljni. Razmišljati moramo tudi o novih spodbudah, ki bi imele korist za navadne ljudi v teh državah. Nadalje, pomankanje napredka je lahko povezano tudi s pomankanjem znanja, virov in povezljivosti ter infrastrukturnih povezav. Evropska unija potrebuje boljšo komunikacijsko strategijo, močnejše povezave s poslovnimi skupnostmi in več moramo vlagati v povezljivost ter infrastrukturo ter po projekte povezane s tem v tej regiji. Komunikacijske strategije morajo biti primerne za to kibernetsko dobo. Treba je dodati strateške komunikacijske sokovnjake, v delegacije Evropske unije na vzhodu. Pripraviti moramo preprosta in dostopna sporočila o tem, kaj Evropska unija lahko prispeva in kako lahko pomaga navadnim ljudem. Pomagati moramo tudi lokalnim podjetjem, zato da bodo izkoristili izboljšene trgovinske odnose, zlasti naprimer v Gruziji. Kako lahko podjetja pridejo na evropska, evropske trge na bolj učinkovit način, kako lahko najdejo poslovne partnerje v Evropski uniji, kako lahko povečajo svojo konkurenčnost in izpolnjujejo standarde Evropske unije. Pridružene države članice se lahko vključijo tudi v nekatere programe Evropske unije in agencije, zato da bodo tesneje sodelovali in kasneje, ko lahko postanejo del energetskega in bančnega trga Evropske unije. Glede infrastrukture pa je zelo pomembno in koristno, da se trgovina z Evropsko unijo povečuje, vendar pa regionalna infrastruktura tega ne zdrži oziroma komaj to zdrži. Zato moramo razviti regionalno infrastrukturo in to vključiti v infrastrukturo Evropske unije. To je ena od ključnih nalog za naslednje desetletje. In še tretja pot, po kateri moramo priti do sprememb. Priznati moramo, kako smo medsebojno povezani in odvisni na področju varnosti. Veliko krat smo mnenja, da varnostno sodelovanje služi le vzhodnim sosedam. Naprimer, pred desetimi leti so ruske, ruska prisilna orodja ciljala predvsem na vzhodne sosede. Kasneje pa se je to zgodilo tudi na Zahodu. Tu je šlo za kibernetske napade in podobne napade. Hibridna varnostni izzivi so vprašanja, kjer morajo Evropska unija in države vzhodnega sosedstva delovati tesno skupaj. Potrebno pa je tudi izboljšano sodelovanje na področju kibernetske varnosti in pri boju proti pranju denarja. To sta lahko dve področji za skupno poglobljeno sodelovanje na več ravneh. Naprimer, potencijalne prihodnje sodelovanje lahko poteka na področju vaj, skupnih vaj na glede kibernetskih napadov in kibernetskih dialogov s tremi pridruženimi državami. Bistvenega pomena je, da Evropska unija deluje previdnostno, torej preden se kaj zgodi in ne šele potem, ko do grožen že pride. Saj to lahko prinese večje stroške. Tudi na korupcijo moramo gledati kot bistveno varnostno vprašanje, ne le kot gospodarsko in vodstveno vprašanje. Saj korupcija omogoča in spodbuja hibridne grožnje. To mora postati del celovitega varnostnega pristopa, ki prioritizira odpornost teh držav. Boj proti korupciji, korupciji moramo združiti z inovativnimi pristopi, novimi pristopi. Hvala lepa, gospa Sari, za ta pogled na prihodnost vzhodnega partnerstva za naslednjih deset let ali več. In na koncu bo prišlo do članstva teh držav v Evropski uniji. Zdaj pa dajem besedo dr. Klaudijusu Manjokasu za pregled vzhodnega partnerstva in povezovanja oziroma pridruženja. Ja, v desetih letih svojega obstaja, obstoja se je vzhodno partnerstvo pokazalo kot eh, ključno urodje za sodelovanje s shodnimi oziroma državami shodnega sosedstva. Sodelovanje in medsebojna odvisnost eh, je bila dosežena in zagotovo je zdaj vzhodno partnerstvo uspešno. Vendar pa je zadnjih deset let pokazalo tudi nekaj omejitev in dilem te odražajo omejitve same Evropske unije. Najprej si pogledamo cilje politike vzhodnega partnera. Gre za spodbujanje evropskih vrednot, najprej demokracije in človekovih pravic, pravne države, evropeizacije vzhodnega sosedstva, kar zadeva pravila in standarde, suverenosti, stabilnosti in tako naprej. In kako je to povezano s cilji politik in potrebami sosed Evropske unije. Več skladnosti med Evropsko unijo in njenimi partnerji ter njihovimi interesi je tista prava pot naprej. Vendar pa je težko to doseči, ker si lahko ti interesi in potrebe nasprotujejo. Sosede Evropske unije najbolj potrebujejo varnost in Evropska unija tega ne more zagotoviti. To je zaenkrat največja omejitev politike vzhodnega par partnerstva. Bilo je nekaj misij povezanih s pravno državo, to je dobro, vendar to ni bilo dovolj. Veliko prilagoditev je bilo in večinoma so bile prave in dobrodošle. Začet, začetki so bili enotna politika eh, z namenom preoblikovati države vzhodnega partnerstva s približevanjem Evropske unije. Vendar kontekst eh, post-sovjetskih držav ni bil upoštevan in zaenkrat še ni bilo dovolj spodbud za članstvo Evropske unije. Politike so se razvile tako, da so znižali ambicije in uvedeno je bilo več vzajemnosti in raznolikih sosed. Realni moramo biti in pri tem moramo upoštevati tudi omejitve Evropske unije in vere. Ampak ali gre za vidik evropskega članstva za nekatere države vzhodnega sosedstva, tega ne moramo izključiti, ampak komaj lahko zagotovimo uspešen konec podaljšanega prehoda z države Zahodnega Balkana, to zelo dobro prikazujejo. Preveč osredotočenosti na članstvo je kontraproduktivno. Namesto tega se moramo lotiti vprašanj pravih instrumentov in virov. Te države lahko razdelimo zdaj v dve skupine držav, celo več, glede na različne cilje in instrumente. Ena skupina so povezane oziroma pridružene države vzhodnega partnerstva, kjer naj bi kjer imamo eno od najbolj kompleksnih in ambicioznih sporazumov, ki jih je Evropska unija že sklenila s katerimi tretjimi državami. Ta skupina zajema Ukrajina, Moldavijo in Gruzijo. Druga skupina sestavljajo Armenija, Azerbajdžan in Belorusija. Armenija je sicer sklenila sporazum, ki je blizu pridružitve, tako da je nekako vmes med tema dvema skupinama prvi skupini je Ukrajina zagotovo tista, ki stopa zaradi svoje velikosti, pomena in sedanjega, sedanje ravni angažmaja oziroma povezave z Evropsko unijo. To je edina država med temi šestimi, kjer se je Evropska unija lotila krepitve eh, državnih institucij za to, da bi okrepila njeno suverenost, stabilnost in evropeizacijo. Poglejmo si te skupine ali celo države ter evropski okvir ločeno. Začnimo s dvema državama, ki sta bili najbolj skeptični na začetku. To sta Belorusija in Azerbajčan. Ti dve državi želita povečati raven medsebojne odvisnosti in povezanosti z Evropske unije. Na nekaterih področjih je to na visoki ravni, na primer na področju energetike v Azerbajdžanu in zato so bili kar pozitivni glede pobude Deliverables 2020. Evropska unija to potrebuje kot nasprotje ravnovesja za vpliv Rusije in drugih mednarodnih akterjev, kot, sta, kot je Kitajska. Azerbajdžan in Belorusija sta bolj nastrojeni proti spodbujanju evropskih vrednot, zlasti kar zadeva demokracijo in človekove pravice. Tako da se Evropska unija sooča z dilemo, ali naj se še naprej ukvarja s tem, kar zadeva suverenost. Kar pa zadeva pridružitveni sporazum, Lahko rečemo, da je to eden eh, najkompleksnejših sporazumov, ki ga je sklenila Evropska unija s shodnimi eh, partnerkami. Tu gre predvsem za ambiciozne cilje, kar zadeva usklajevanje zakonodaje. Tri pridružene države so se zavezale, da bodo sprijele precejšen del pravil Evropske unije. Ampak tu sta dva velika problema povezana s to pridružitvijo. Ena je povezana z obliko, druga pa z zmogljivostjo. Obseg in globina reforma, ki se zahteva od pridruženih držav, ni v skladu s njihovo sedanjo ravnjo socialno-gospodarskega razvoja. Evropska unija sicer pričakuje, da bodo pridružitveni sporazumi služili kot načrt za modernizacijo Gruzije, Moldavije in Ukrajine, je relevanca pravnega reda za njihove potrebe precej uprašljiva. Kot drugo, te države nimajo zmogljivosti za obravnavanje vsaj tistih pravil, ki so koristne za njihov razvoj. Evropska unija pa tudi nima verov in zmogljivosti, da bi pri tem pomagala. Nadaljna opredelitev priporočil temelji na ugotovitvah nedavno zaključenega projekta um, iz projekta Obzorje, to je EU Strat in na podlagi mojih izkušenj. Preučevanje pravega izvajanja pridružitvenega sporozuma je pokazala, da je večina pravnega reda ni v ospredju prednostnih nalog vlad pridruženih držav. In prav je tako. Več eh, je nujnejših potreb za krepitev ali ponovno izgraditev temeljev neke države, tako kot je naprimer v Ukrajini gospodarski razvoj in varnost. Evropska unija se je zaenkrat odločila, da bo to obravnavala le v Ukrajini. Moje raziskave so pokazale tudi, da je prenos in izvajanje pravnega reda skupnosti oziroma Evropske unije na področjih energetike, prometa in okolja le občasno, vendar je boljše, kot se pričakuje. Le mestoma so uspeli prenesti pravni red Evropske unije. To pa zato, ker prihaja do neformalnega prilagoditva prilagajanja pridružitvenega sporazuma, ki naj bi zmanjšal obseg zavez. Evropska unija se je očitno potihoma s tem strinja. Neformalno prilagajanje pomaga zmanjšati breme za usklajevanje zakonodaje in omogoča tudi sprejemanje pravnega reda Evropske unije. Zato pa je to sprožilo kar nekaj negotovosti med različnimi deležniki, kot je v civilni družbi, pri podjetjih in investitorjih. Vseeno pa moramo razmisliti tudi o tem, da pravni red Evropske unije opolnomoča nekatere prej šipkejše okoljske skupine in spodbuja tudi civilno družbo. Tudi reforma plinskega sektorja v Ukrajini je ena od stvari. Izvajanje pravil Evropske unije bo postalo le še bolj kompleksno s časoma. In zato je verjetno, da bo izvajanje pravil Evropske unije in uporaba pogojevanja Evropske unije postane deklarativna. In to je tveganje, ki ga moramo obravnavati takoj. Kaj to Kaj lahko torej priporočamo? Evropska unija mora obravnavati varnostne deficite z sredstvi, ki so na voljo. Nadaljevati moramo s politiko povečevanja medsebojne odvisnosti tudi za nepridružene države. Vzhodno partnerstvo mora najti prostor za nje zaradi geopolitičnih in strateških razlogov. Med prednostnimi nalogami. Nalogami mora biti krepitev eh, državnih institucij in razvoj v pridruženih državah. Zlasti s spodbujanjem tujih neposrednih naložb. Prenos in izvajanje pravil Evropske unije je sicer drago in zahteva močnejšo gospodarsko argumentacijo. In Evropska unija lahko to zagotovi s skupno gospodarsko politiko ali platformo, ki bi vključila tudi odpiranje sektorja storitev, ki bi vključevala Evropsko unijo, Zahodni Balkan in tri pridružene države. To bi prispevalo k spodbujanju izmenjave izkušenj med pridruženimi državami in Zahodnim Balkanom, kar zadeva izvajanje pravnega reda skupnosti. Zato, da bi omogočili tudi uvajanje in izvajanje pravil Evropske unije, lahko Evropska unija naredi premik k bolj formalni in sistematični prilagoditvi pridružitvenega sporazuma. Hvala lepa, hvala za vaše pripombe in kot sem obljubil na začetku naše razprave, smo povabili tudi gospod Eichhorst in gospod Maternovo. Tako da dajem besedo kar gospe Angelini Eichhorst. Izvolite, beseda je vaša. Uh, uh, hvala, cene poslanke in poslanci, hvala, gospod predsednik, hvala za to povabilo. Res sem vesela, da sem lahko prisluhnila tem čudovitim predstavicam Prečujem se, ker nisem bila tu od vsega začetka, ampak pripričana sem, da je bilo za vse zelo koristo, še zlasti pa, da smo lahko prisluhnili eh, priporočilom vsej eh, eh, v imenu Katrine in vlastne imenu to lahko rečem. Videti je, da se o zadevah veliko razmišlja in to je dobro. In res sem zelo vesela, da da lahko prisluhnem gospe Sari in njen način razmišljanja mi je všeč. In jasno je, da v zadevah lahko različno razmišljamo in temu je tako tudi v vzhodnem partnerstvu. Zelo na kratko imam tudi sama nekaj komentarjev, upam, da mi bo uspelo v zadanem času. Eh, Res je, da smo že šli preko desetih let in praznovali to obletnico. Veliko tega se je dogajalo in jasno je, da je bilo vse skupaj zelo koristno za vse partnerje. In to lahko čutimo na vseh ravneh. Obstaja določena dinamika v naših razmerih, ki je prej ni bilo in vsekakor sem na strani tistih, ki menimo, da moramo biti veliko bolj dinamični tudi na diplomatski ravni in na ravni zavez. To je zelo pomembno, ampak eh, takega mnenja je tudi gospod Bugel, visoki predstavnik, ki je tudi to že omenil, ko je bil tukaj, ko je omenil, da bomo dali prednost vzhodnemu partnerstvu in da bomo pri tem sodelovali na vseh ravneh. To je vse zelo pomembno. Omenjeni so bili tudi sporazumi, ki smo jih sklenili doslej. Seveda je treba upraviti še veliko, ampak dobro je, da smo uspeli vzpostaviti določene pogoje za pospešitev vseh naših razmeri, ne le gospodarskih, temveč tudi političnih povezav. Eh, lahko se pridružim tudi mnenju gospe Sari, da seveda obstaja tudi politični element in da se moramo tudi pripraviti na prihodni vrh, ter se vsi skupaj bolj politično angažirati v različnih prestolnicah, pa že vidimo, da se drugače obnašajo kot pred desetimi leti tudi njihova politična zavezanost je veliko krepkejša in mislim, da to vsi skupaj lahko opažamo, kar velja tudi za države članice, tu ima tudi Lizbona svojo vlogo in mislim, da smo si vsi edini, da lahko pridemo do boljših e, iz rezultatov, če vsi skupaj delamo ustrajno na terenu in eh, da imamo lahko zaradi tega zelo koristne predloge za konkretno delovanje in z vsemi instrumenti, ki jih imamo v rokah in to ve tudi Katarina zelo dobro, eh, lahko še vedno veliko bolje izrabimo vse, kar nam je na voljo. Vsekakor smo zares bolj aktivni in eh, dejstvo je tudi, da če se s tem ne bi ukvarjali, ne bi imeli tako stabilnega okvira za nadaljne sodelovanje. In vidimo, da je to koristno tudi za državljane teh držav in tudi eh, visoki predstavnik je to omenil ob vsaki priložnosti. No, zdaj, ko smo videli vse te rezultate in tako lahko rečemo, da smo imeli dobro podlago v strukturiranem dialogu, ki je v obliki posvetovanja potekal v zadnjih šestih mesecih. In eh, tu smo imeli vključene številne dejavnike, tudi vladne predstavnike na različnih ravneh, tako da sedaj res vsi skupaj delujemo na tem, da se pripravimo na srečanje na vrhu, ki bo junija. Res je, da to ni odvisno od mene, ampak lahko rečem, da je to uh, uspešna politika. To morajo povedati ljudje, ki živijo v regiji. Lahko pa rečemo, da smo upravili veliko terenskega dela, da smo veliko napredovali in da je naša agenda sedaj po letu 2020 takšna, da lahko vključuje vse te uh, elemente, večinoma nam je uspelo, morda je obstalo le nekaj občutljivih točk, ki še vedno obstajajo, ampak tu je pomembno, da se vseh 27 držav članic hkrati loteva tega, da smo vsi povezani, tako parlament kot svet in komisija. In tu mislim, da imamo pri svetu tudi še nekaj dela, ki nas čaka, tudi v zvezi s prihajajočim srečanjem na vrhu. In ne glede na vse razlike, ki jih poznamo, na vse, kar nas ločuje in to se ne bi spuščala, je vendarle očitno, da lahko skupaj s partnerji veliko storimo, če stopimo skupaj in tako moramo pripraviti tudi naslednje sečaj na vrhu. Tu bo imela pomembno vlogo tudi nova komisija, ki bo tudi morala poskrbeti, da se agenda uresničuje po zastavljenih ciljih, tu ima svoje opraviti tudi področje klimatskih sprememb, seveda podnebje je pomembno, ampak tu bi se ustavila in dala priložnost še drugim. Hvala lepa, zdaj pa gospa Maternova. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala Anželina, hvala vsem prisotnim. Najprej naj pozdravim to razpravo, ki jo imamo tukaj, in eh, prisrčna hvala vsem, ki so spregovorili doslej. Še zlasti je name pustil veliko tis gospod Manjoka, moram reči, da sva si v marsičem enakega mnenja. Odhod smo torej prišli? Prihajamo iz vzhodnega partnerstva, ki se je začelo po vojni, po napadu na Gruzijo leta 2009 v zelo različnem političnem kontekstu. Sedaj lahko rečemo, proslavljamo prvo desetletnico, gledamo za naslednjih deset let naprej. Lahko smo nekoliko bolj odprti v tem kontekstu in menim, da je geopolitična prerasporeditev moči na tem področju območju res pomembna in zato je sedaj tako živahno delovanje eh, na tem, da pripravimo nadaljevanje te politike v vseh institucijah in vseh, pri vseh udeležencih, ampak vedno se je treba ozreti nazaj, odkot prihajamo in videti, dokot smo prišli, kaj smo dosegli. Ne bi sedaj govorila o vseh projektih, štiri točke pa bi poudarila in sicer imamo tri pridružene eh, člane, ki so skupaj zavezani z vsemi izzivi eh, z Evropsko unijo, eh, zelo zapletenimi sporazumi, kot ste že prej povdarili. In sicer ta kompleksnost pomeni dejansko vse, kar ta beseda vsebuje. Nekateri so sicer to sprejeli bolj kot uh, najboljšo predlagano prakso in ne kot najboljši možni način za določeno državo. In res je, da nismo mogli povsod predlagati nekaj, kar bi bilo najbolj pomeri ravno tej državi. Ampak bistvo je, da oblikujemo zadeve na način, ki um, pravzaprav ponazarja to, da gre za neke vrste čakalnico za vstop v Evropsko unijo, da od tam, kjer so, lahko pridejo naprej, bliže Evropski uniji. No, v tej luči so bili oblikovani sporazumi in sami veste, da pri vsakem sporazumu je treba gledati drobni tisk, ampak tukaj v tem primeru uh, vsi ti sporazumi pred pridružitveni in vse to, kar smo oblikovali, nima drobnega tiska. Uspeli pa smo nadomestiti pomankljivosti, ki so nastajale zaradi take zapletenosti. Lahko vam dam tri konkretne primere, kako nam je to uspelo. Recimo, v Ukrajini smo to storili institucionalno, ampak kot prvo, najprej smo se zelo potrudili, še zlasti v zadnjih petih letih, da smo preusmerili pomoč iz projektov v podporo eh, obsežnim reformnim programom v posameznih državah. Res je, da gre za eh, bolj sistematičen pristop v pridruženih članicah, vendar imamo več načinov, vendar tudi v Belorusiji in Azerbejdžanu smo se dejansko lotili reform. V Azerbejdžanu prihaja do določene diferencijacije v zvezi z gospodarskimi zadevami, eh, smo potem tudi pri prvih korakih, tudi pri podnebnih spremembah in pri sistemskih eh, spremembah. Če pa imamo zapletene primere, kot sta recimo Gruzija in Ukrajina, Eh, smo morali te reformne ambicije drugače eh, oblikovati, kot je rekel eh, gospod Manjukas, ne na agresiven način, ampak nekako približati se tistemu, kar je v sami srči, ki želje po preoblikovanju v teh državah, recimo reforme javne uprave, reforme energetskih virov in tako naprej gre za to, da podpiramo reforme. Druga pomembna točka je, da premaknemo naprej naše odnose s civilno družbo, s ponudniki različnih storitev na čisto drugo eh, raven, da eh, pravzaprav podpremo bolj tiste, ki so nosilci reform, da nekako okrepimo te eh, mišice, ki so proti birokratizaciji postopka, ne moremo samo eh, zbrati običajno osumljence, kot temu ponavadi rečejo, in iskati krivce, ampak dejansko razširiti vsa ta prizadevanja, da ne bodo osredotočena samo na prestolnice. In lahko rečemo, da trenutno delujemo z roko v roki eh, s komisijo, da se veliko investira tudi v to, da bi se povezale mednarodne finančne institucije, da bi bili vsi skupaj na isti točki delovanja, da bi delovali skupaj in vsi eh, hrati podpirali reforme v teh državah. To so tri velike spremembe, ki so se zgodile med tem. In eh, če pogledamo, kakšne so prednostne naloge, eh, kaj so tisti cilji, ki smo si jih zastavili. Vse to je skupaj zelo koristen okvir za prihodnje delovanje. Menila sem že Ukrajino, ko smo šli že eh, korak naprej, ker smo imeli posebno podporo za Ukrajino, imamo posebno delovno skupino in to je edini tak primer za države zunaj Evropske unije, to vrstno delovanje. In pomembno je, da eksperimentiramo tudi na ta način, kako povezati različne dejavnike na različne načine in to prenesti v druge države. Tako da sem zelo za to, da se vse skupaj temelji na akiju, kar je zelo pomembno za različne stopne razvitosti teh držav. In lahko rečem, da nam je uspelo nekako nadomestiti, kompenzirati te razlike, do katerih prihaja. No, morda le še nekaj primerov tega, kar nam je uspelo doseči s tem pristopom. Eden je od eh, tega, kar eh, so včasih radi citirali pri prejšnji komisiji, to je, da v tem delu sveta, kjer prihaja do zelo velikega nihanja v valutah, eh, lahko rečemo, da nam je uspelo podpirati polovico malih in srednjih podjetij, ki smo jih nameravali podpreti dejansko v lokalni valuti. In eh, sedaj si moramo pogledati, kot je rekla tudi kolegica, eh, kakšni so drugi možni načini, kaj bi lahko storili v sedanjih pogojih. Lahko pa rečem, da eh, smo veliko dosegli in s tem moramo nadaljevati tudi eh, z naložbami v infrastrukturo, v ozelenitev javnega prevoza, eh, v krepitev energetske učinkovitosti, vse to, kar doslej še ni bilo dovolj podarjeno, vendar imamo na čem graditi, ker so nam prednostne naloge jasne že odprej, že od geopolitičnih usmeritev. No, potem glede samega procesa lahko podarim, da imamo zelo uh, aktivno javno razpravo in s tem tudi zelo koristen okvir, ki se zastavlja tudi za prihodnih deset let. Tu gre za veliko odpornost, to je v bistvu koncept, ki se ga lahko uporabi za bistveno vse pravzaprav vidike. Govorimo o energetski ustrajnosti, potem za razliko od energetske učinkovitosti v Ukrajini, naprimer, če imamo uh, učink, energetsko učinkovitost uh, najnižje učinkovite države članice v Evropski uniji, ki je ne bom poimensko omenjala, potem bi Ukrajini na tej ravni že uspelo, da bi bila veliko odpornejša na pritiske od zunaj, tudi zaradi tega, ker ji ne bi bilo treba več uvažati plina, naprimer. In zato moramo razmisliti o tem, eh, kje so najnujnejše naložbe, eh, seveda pa je podpora demokratizaciji nekaj, Eh, kar bomo še naprej podpirali in v tem kontekstu lahko podpiramo tudi razvoj energetike. Naj povem še nekaj o tem, da poteka veliko razprave tudi v Evropskem parlamentu eh, v zvezi z diferencijacijo v primerjavi z vključenostjo. No in tisti, ki bolj praktično razmišljamo pri komisiji gledamo to skozi dva okvira. Eno je vzhodno partnerstvo, kar je regionalni okvir širšega koncepta politike, ki se eh, širi na vzhod in jug in ima tako regionalno kot bilateralno razsežnost pri bilateralni razsežnosti prihaja do velike diferencijacije, kar je tudi logično, glede na to, kako so si različne med seboj te države. Tako da z praktičnega vidika mi ne vidimo nikakršnega problema v tem, da bi imeli inkluzivno, vključujoče vzhodno partnerstvo, ki bi delovalo za vseh šest držav, vendar pri tem lahko uh, istočasno oblikujemo tudi uh, Eh, drugačna bilateralna razmerja, kjer imamo lahko bolj eh, usmerjen pristop glede na posebnosti posamezne države. No, zaključila bi s tem, naj omenim le še dve zadevi in sicer, da smo močno hvaležni za podporo Evropskega parlamenta, da smo zato, da bi še nadalje krepili to povezanost med komisijo in parlamentom. Tukaj gospoda Kobiljusa nisem dovolj pohvalila, ker je res veliko prispeval pri oblikovanju foruma za vzhodno partnerstvo, ki je sedaj zelo koristen in eh, nam veliko pomaga tudi pri strateškem komuniciranju. Menim, da ste nekateri to že omenili, da Evropski uniji pri tem ravno ne gre najbolje, da se moramo naučiti bolje komunicirati in eh, seveda smo veliko v to že vložili, poskušamo pravilno označiti naše oblike eh, pomoči, recimo Evropa za, se pravi EU for, za energijo, za to in ono, glede na posamezna področja, ki so prednostna. In eh, naš eh, problem je seveda v tem, da ne komuniciramo v neutralnem okolju, temveč se moramo truditi spopadati z vsemi protiinformacijami in tu lahko rečem, da smo res hvaležni Evropskemu parlamentu za pomoč. Hvala, kolegice in kolegi, imeli ste možnost prisluhniti vsem tem mnenjem in koristnim informacijam ter komentarjem in eh, zamislim za prihodni razvoj eh, naših eh, vzhodnih partnerjev, kakšna so mnenja v prestolnicah tam in v Evropski uniji, ter kakšno je mnenje tudi naše izvršne veje oblasti, slišali ste mnenje komisije. Mislim, da je tega kar veliko in o tem velja razmisliti. To je pač eh, naloga za vse člane odbora, sedaj pa imate možnost eh, spregovoriti. Izvolite. Hvala vsem predstavnikom, ki so govorili na tej javni predstavitvi. Um, v bistvu se strinjam z mnogimi um, in mislim, da um, moramo predvsem tudi tiste, ki na nacionalni ravni spremejo politične odločitve, prepričati o našem mnenju. Um, v zadnjih desetih letih so se države zelo spremenile in ne moremo si predstavljati, da bi imeli rezultat, ki ne bi bil ambiciozen za ta predviden vrh in da bi to bilo samo ponovitev tega, kar smo doživeli v zadnjih desetih letih. Tega si ne moremo želeti in to mora biti naše izhodišče. Potem drugo vprašanje je, kako razvijati to na ustrezen način. Eh, seveda pomiri za posamezno državo. V Evropski uniji smo uporabili metodo Moni več desetletij in sicer, da naredimo naslednji korak, ko je potrebno to storiti. In tudi, ko govorimo o ukrepih po miri, gre za nekaj podobnega. Vendar težko je prepričati, 27 eh, držav, da eh, odpremo perspektivo članstva. To bi bilo verjetno preuranjeno na eni strani, na drugi strani pa ne bi bilo soglasne odločitve glede tega. In s temi celovitimi programi, ki jih pripravljamo, in tu ne gre samo za projekte, temveč za celovit eh, program reform in mnoge od teh držav imajo potencial, da se razvijajo hitreje in se nam približijo, približajo hitreje kot v kakem formalnem formatu. Torej, ali status kandidata te avtomatsko približa. Če m, si ogledamo naprimer eh, Turčijo, s katero so se začela eh, Eh, pristopna pogajanja, ali eh, se je Turčija res približala EU? Verjetno ne. In če si ogledamo Severno Makedonijo, potem eh, kljub temu, da nima formalno statusa kandidatka, hitro napreduje. Kaj želim povedati s tem? Torej, te države naj se ne bi fokusirale na formalni status, temveč treba je osebinsko napredovati. In to mora biti naš poskus, da države um, usposobimo, da bodo ekonomsko neodvisne, kar zadeva infrastrukturo, kar zadeva tudi druge vzajemne odvisnosti, torej da so naši partnerji, ki jih neopudno potrebujemo, in eh, da bomo pozneje mogoče lahko odločili o tem, ali so kandidatke za pristop ali ne. To je torej srednjeročna perspektiva. Um, To so seveda veliki projekti, ki vključujejo družbo in civilna družba mora biti upita v to in to je del tega načrta odpornosti tako kot je povedala gospa Sari, to mi je bilo všeč, če moramo nekako posodobiti eh, svoje eh, mentalne, torej način razmišljanja. To bo pomembno. Seveda jim ne ponujamo um, pristopa, ampak hvala, da ste omenili tudi to besedo eh, članstvo, kajti tudi to naj bi bil del razprave. Gospod Kobilijus je na vrsti naslednjih. Hvala lepa. Zelo na hitro želim se zahvaliti vsem, eh, pre, mm, vsem torej predavateljem. Ko gledamo v prihodnost, pomembna je beseda odpornost, ampak ko obravnavam ta vprašanja odpornosti, želim poudariti, e, da moramo biti zaskrbljeni zaradi psihološke odpornosti družb v teh državah. Moja večja skrb je, kako ohraniti to motivacijo ne samo politikov v teh državah, temveč tudi družbe za reforme, ki so nujno potrebne. Lahko je povedati, treba je izvesti reforme in življenje se bo izboljšalo, ampak ljudje so. Eh, ljudje bolj težko prepričati in eh, ljudje. Ehm, predvsem gledajo na izkušnje v sosednjih državah. Zato se strinjam z gospodom Vojčakovskim. Iz geopolitičnih razlogov eh, ne omenjamo eh, besede članstvo, ampak to pomeni dodaten izziv, kako prepričati te države, kako ohranjati motivacijo za reforme, če nismo v stanju, eh, da tudi eh, na osnovi zelo dobrih izkušenj v, Evro, v srednji Evropi, um, kar je poveču, povečevalo, povečevalo odpornost v teh državah, um, vendar so te države imele jasno eh, perspektivo. In potem druga stvar, če si ogledamo izkušnje EU v zadnjih eh, letih, potem je ena izkušnja, Eh, centralna Evropa, potem Zahodni Balkan, kjer so določene težave, ampak kljub temu za države usodnega partnerstva je to izkušnja, ki bi jo želele eh, uporabiti tudi zase. Zakaj ne uporabimo um, um, jezika oziroma besed, ki jih, izrazov, ki jih uporabljamo v zvezi z Zahodnim Balkanom, tudi za te države. Tako kot jaz razumem in vedno pozorno poslušam, kaj nam pravijo. Torej, če uporabimo te usporednice z izkušnjami zahodnem, na Zahodnem Balkanu in če to prenesemo na države vzhodnega partnerstva, potem bodo to sprijele kot. Eh, motivacijo za napredek. Torej, jaz si želim, da eh, smo eh, previdni tudi pri psihološki odpornosti teh držav izvesti reforme ni tako enostavno. Ljudje se naveličajo reform, predvsem, če ne vidijo zelo hitro eh, tudi rezultatov ali če jim ne ponudimo tudi nekega večjega korenčka, bomo imeli težave. Zato moramo uporabiti pravilno, pravilne izraze in tudi pravilne instrumente. mogoče mi komisija ali tudi visoki predstavnik eh, razloži. Eh, kaj se bo zgodilo z metodologijo širitve? Jaz razumem, da je to pogoj za to, da se sprejme sklep o eh, sveta o Severni Makedoniji in Albaniji. Nekaj neformalnih dokumentov o tem je, kako bi se to lahko zgodilo, In to bo spremenilo tudi eh, naš uh, narativ o vzhodnem partnerstvu. Eh, potem uh, želi besedo gospod Marijani, prosim. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Zelo pozorno sem poslušal šest govornikov in strinjam se z gospod Sari, ki je rekla, da se je v zadnjih letih eh, se spremenil kontekst miselnost in da so tudi novi akterji. Če vidimo, naprimer, aktivizem Kitajske v Belorusiji, moramo videti, da so novi akterji. Vendar sem prepričan, eh, sem presenečen, da niste govorili o. Um, ekonomski uniji Euroazija, kaj ti obstaja poskus eh, vzpostavitve te ekonomske unije, ki sicer ni na ravni Evropske unije, ampak kljub temu eh, Belorusija, Armenija sta članici Euroazije in Moldavija je pridružena članica. Tudi tu imamo torej novega akterja, ki ga je treba upoštevati. Moje vprašanje je zato, um,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 um, sovjetska uh, Rusija. Ne vem, ali se ne dogaja isto tudi, da Evropska unija zasiga določene države, torej gre za določena, določene narode, določene države, kjer si uh, zato prizadevamo in uh, da naj bi članstvo postala, perspe postala perspektiva. In državljani zahtevajo predvsem varnost in eh, tudi, da se prisluhne njihovim eh, željam in potem um, majhni signali. Um, Mario Sandu sem poslušal kot prvega tu in um, nekdo je rekel, Mulda, in je rekel, Moldova je izbrala um, evropsko perspektivo. In če um, upoštevamo situacijo, vemo, da sta tam dva klana, ki uh, odločata o dogajanju v tej državi. Um, in ko sem to slišal v hemiciklu, me je to zelo presenetilo. Torej, treba je upoštevati tudi realnost, kaj se dogaja um, z odnosi z Euroazijsko unijo in z državami, ki so izbrale to pot. Potem nihče ni govoril o govoru Aljefa 23. decembra, ki je rekel, Evropska unija. Um, izigrava posamezne države, če si ogledamo naprimer eh, Turčijo. Ali potrebuje Azerbajdžan Evropsko unijo? Ne. Ali naj bi to bila perspektiva? Ne. Mislim, eh, da so tudi take države, države ki so zelo eh, vključene v to Evroazijsko unijo, kot naprimer Moldavija, Ukrajina se je odločila, da se bo bolj približala Evropski uniji in potem so še druge države, ki iščejo pot, ki naj bi jo obrale. In zato eh, sprašujem, ali ne menite, da eh, varnost in ekonomski razcvet ni odvisen nujno od pripadnosti Evropski uniji in usmirjenosti v Evropsko unijo. Torej, treba je upoštevati tudi zgodovino, ne samo želje, temveč tudi realnost. Um, um, um, bil sem um, Eh, predsednik odbora za odnose med Francijo in Ukrajino v eh, francoskem parlamentu. In mm, ta, Evropska unija nam poskuša usiliti eh, sporazum, so mi takrat rekli sogovorniki Ukrajine. In um, mi bi potrebovali pravzaprav mm, partnerstvo treh in ne samo partnerstvo dveh. In mislim, da ne smemo narediti iste napake tudi z drugimi in v prihodnosti. Uh, hvala. Gospod Basisko je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Čestitam vsem govornikom, ki so nam predstavili situacijo uh, usodnega partnerstva. Eh, to je zelo profesionalna razprava. Um, kjer sodelujejo osebe, ki um, imajo tudi jasne predstave o tem usodnem partnerstvu. Usodno partnerstvo. Tudi torej, jaz vidim zgodovinski trenutek za tiste države, ki so zapustile Sovjetsko unijo, eh, Sovjetsko zvezo. Um, usodno partnerstvo nam jim daje izbiro, da ostanejo bodi si pod nadzorom Moskve ali pa da se odločijo za zahodne rešitve za Evropsko unijo. E, napredek je um, presenetljivo ogromen v teh državah in ključni element je, da jim vzhodno partnerstvo z političnega vidika daje možnost, da eh, gredo v to ali v drugo smer. Partnerstvo v troje v prihodnosti ne bo delovalo in politiki um, se bodo trudili za to, da najdejo bodi si to, bodi si ono rešitev. Da ostanejo v carinski uniji z, Sovjet, z Rusijo ali pa da postanejo prej ali slej uh, članice Evropske unije. Problem, s katerim se soočamo, po moje, ni nujno ta, da ljudje iz Moldavije, iz Ukrajine ne vedo, kaj si želijo, temveč problem je, da je mi ne um, ponudimo jasnih rešitev za prihodnost. V tem trenutku, naprimer moldavijsko prebivalstvo, je zelo zmedeno. Um, ker naprimer stranka Dom pravi, da mora ostati v carinski uniji z Rusijo in druga stranka eh, podpira idejo, da se morajo približati Evropski uniji. Moskva, na primer, pravi, nimamo meje, Evropska unija pravi, ni pravi čas za pogovor o integraciji v Evropsko unijo. Mogoče je to tudi res, kajti tam so nameščene tudi eh, ruske čite. Ampak ključni element je, da se jim ponudi perspektive za prihodnost, ali bo Moldavija članica Evropske unije po 50 letih ali ne torej ne jutri. Ta lahko, ali, sem, ali jim lahko ponudimo jasno sliko za prihodnost ali ne. Če ne, se bo nadaljevala ta igra med Moskvo in Bruslem in država bo ostala v negotovem um, položaju, gospod Jordano. Благодаря, господин председател. Hvala, gospod predsedujoči. Rusija m, mm, izvaja velik vpliv na države vzhodnega partnerstva in sicer s propagando in tudi s tem, da korumpira politične elite. Nedvomno je korupcija v teh državah Eh, produkt Rusije. Gospodarske elite teh držav um, imajo stike z Rusijo in um, veliko manj z Evropsko unijo. Rusija um, dobavlja orožje in izvaja totalno propagando in vse to krepi ruski vpliv in spodbuja in krepi tudi ruske interese v tej regiji. In zato so državljani teh držav zmedeni. In usporedno z gospodarskimi težavami, s katerimi se soočajo, trpijo tudi zaradi propagande in tudi zaradi propagande lastnih politikov. Večji del politikov v teh državah ne deluje v interesu svojih eh, narodov in držav, temveč v lastnem interesu. In ta interes se lahko zadovoljuje samo s pomočjo Moskve. Civ družbe, civil organizacije civilne družbe so nemočne. Eh, do uh, lastnih politikov in uh, do moči denarja. In zato smo v neke vrste začaranem krogu. Kaj bi torej lahko naredili? Ta dilema, te dileme ni možno odpraviti s programi ali s postopki, temveč to dilemo naj bi eh, rešili z enim. Um, ukrepom, potrebujemo inovativen pristop, inovativno politiko. In strinjam se s kolegi, da moramo eh, uporabiti jasne besede, da moramo jasno reči, da eh, obstaja perspektiva, član, perspektiva članstva v prihodnosti. Usodno partnerstvo eh, se je izčrpalo kot eh, format, kot ta format in zato moramo odpreti evropsko perspektivo. Zato pa potrebujemo diferenciran pristop. Eh, v prvi vrsti je treba podpreti tiste države, ki Eh, so jasno izrazili evropsko voljo, kot naprimer Moldavija ali Ukrajina. In Rusija mm, naj bi malo trpila zaradi tega, da bi te države lahko postale nekoč članice Evropske unije. Da zaključim, zakaj ne vključimo, integriramo držav sodnega partnerstva v razpravo o prihodnosti Evrope? Kaj ti eh, družba bi to razumela kot podporo Evropske unije? Imamo približno še 15 minut do konca te razprave. Sprašujem paneliste, ali eh, želijo eh, se odzvati na to, pri čemer ima vsak maksimalno dve minuti na razpolago. Kdo želi eh, besedo kot prvi? Hvala za te komentarje in tudi za te povratne informacije o naših predstavitvah. Tudi jaz sem uh, se želel zahvaliti tistim, ki so omenili vprašanje članstva, ki je pomembno. Če ni soglasja vseh držav glede članstva, pa se moramo vprašati, ali um, je možno članstvo v drugih regionalnih um, organizacijah, tudi v NATO. Vem, da je EU bila na začetku um, zelo previdna, vendar se um, angažira. Torej, države vzhodnega partnerstva naj bi um, imele vsaj eh, status opazovalk v določenih pobudah, tudi v NATO. In, NATO naj bi omogočil status opazovalk tem državam. Imamo še vedno format v 4 in v 4 plus in tudi to lahko koristi tem državam. In razen tega želim povdariti, da v Ukrajini nimamo eh, civil eh, državljanske vojne, temveč agresijo Rusije. To moramo biti jasni. Hvala. Thank you. Uh... Hvala lepa. To je bila zelo zanimiva razprava in bil sem vesel, da sem slišal tudi mnenje služb Evropske komisije um, v zvezi s temi skupnimi točkami. Članstvo je pomembno, tako kot ste mnogi povedali, vendar to ne more biti um, neka krovna tema. Um, To, kar smo razumeli v zadnjih letih, eh, ko se uporabljajo eh, pravila EU, eh, torej pravni red EU je zgodovinsko bil produkt medvladnega sodelovanja, sodelovanja med državami in imamo ekonomsko utemeljitev za olajšanje sodelovanja in za um, ehm, olajšanje čezmejnega sodelovanja. Torej, pravni red ima nek smisel, če obstaja predvsem to ekonomsko sodelovanje z vzhodnim partnerstvom. Če tega ne razširimo na eh, področje storitev in trgovine, izgubi pom pomen. To je med seboj povezano. Torej, ekonomska hitrost, eh, ki temelji na balkanskih izkušnjah, um, je nujnost za to, da deluje pravni red. Pravni red EU ni vrednota kot uh, sama po sebi. Um, to uh, pravni red EU je treba prenesti, če obstaja ta interakcija, okrepitev trgovine, ekonomskih odnosov in tako naprej. Zelo pomembno za EU je, da poveže politične, diplomatske in tehnične zmogljivosti v en projekt. E, kajti tako kot sem rekel, ne gre samo za pomankanje. Eh, administrativnih zmogljivosti, temveč v mnogih primerjih gre za korupcijo, za ravnanje z določenim interesom, za katerim tiči določen interes. In če delamo s tehnično-diplomatsko razsežnostjo pravnega reda, potem bodo diplomati, politiki in tudi tehnični strokovnjaki eh, našli to sodelovanje in to potrebujemo za to, da bomo vzpostavili boljše institucije za upravljanje sodnega partnerstva. Gre za Euronest, za um, skupne inštitucije, ki jih je treba posodobiti in um, jih uh, vključiti v nov um, okvir. Hvala. Je, bila je to zelo zanimiva razprava in želim se odzvati na nekaj eh, pripomp, predvsem kar zadeva proces evropeizacije. Proces, eh, ki se je začel z vzhodnim partnerstvom, je dolg proces in v regiji razumemo, da se to ne bo spremenilo čez noč, da bi postali člani. Vendar obenem, ko gre za vprašanje, ali je tudi naprimer še kakšna druga pot razen članstva, Zgodovina je pokazala, da je širitev bila najbolj eh, uspešen, učinkovit način za države vzhodne Evrope. Vemo, da gre za geopolitične rivalnosti med Rusijo in nekaterimi drugimi državami. EU se noče upritati v to. Ampak če eh, upoštevamo samo ruske skrbi, potem eh, Rusija. Eh, eh, zavestno ustvarja takšne regionalne konflikte. In um, to potem otežuje proces evropeizacije, predvsem, ko gre za evropske aspiracije teh držav. In če naj bi bili bolj realistični glede članstva v prihodnosti, je to res vendar ne moremo nagraditi Rusije eh, tako, da če ustvari problem, lahko upočasni približevanje Evropski uniji. Mislim, da moramo glede tega biti zelo jasni. Hvala. Kakšen pa je odziv komisije na to razpravo? Izvolite. Ja, hvala lepa. Sveda danes v Ukrajini ni državljanske vojne in želim izpostaviti le nekaj točk. To je tudi zaradi skupnih prizadevanj za našo državo. Na ta način smo se uspeli izogniti izbruhu nasilja. Seveda pa je v različnih koncih vzhodnega partnerstva nekaj različnih konfliktov na različnih ravneh. Tu pa moramo predvsem izpostavljati vrednote evropskih državljanov in se izogniti vojni, konfliktom in si prizadevati za mir. V tej regiji je veliko priložnosti, se strinjam s predhodnimi govorniki, vendar pa je treba prilagoditi mehanizem Žana Monaja eh, za razmere v tej regiji. Hvala tudi vam za predloge, ki ste jih podali malo prej in za ideje, kako lahko izkoristimo tisto, kar že počnemo na Zahodnem Balkanu, tudi pri naših vzhodnih sosedah. To velja za institucionalne vire in za vse delo, ki ga uporabljamo na Zahodnem Balkanu. Vse moramo to vključiti v en velik eh, direktorat, v direktorat službo za zonanje delovanje in skupaj se moramo usesti in se učiti drug od drugega. Še nekaj besed o metodologiji za širitev, kajti visoka predstavnica bo to predstavila v začetku februarja. Intenzivno bomo delali na tem, saj je to pomembno. Vedno moramo preučiti načine, kako lahko stvari naredimo na boljši, na drugačen način, zato da zagotovimo boljše rezultate. Vaša podpora v zvezi s tem je zagotovo zelo koristna. Evrazijska gospodarska skupnost. Ja, sporazume se pa že imamo v nekaterih državah, ki so tudi članice Evrazijskega gospodarskega sodelovanja. Ne želimo, da naši partnerji izbirajo med enim ali drugim. Tu ne gre za binarne odločitve. Obstaja veliko načinov, po našem mnenju, kjer lahko v celoti spoštujemo odločitve naših partnerjev v tej regiji. Ampak tisto, kar morajo narediti, mora, kar delajo, mora biti v skladu s pravnim redom Evropske unije, z mednarodnim pravom, pravili, uredbami in tako naprej. In to je predmet razprave v našem delu. Ampak partnerjev, od partnerjev ne zahtevamo, da se odločijo za nas ali za nekoga drugega lahko delamo na različnih ravneh skupaj. Hvala. Hvala lepa. Dovolite še nekaj razmišljanj glede metodologije širitve, kot je rekla Anželina. Ta bo predstavljena v nekaj tednih in to je bilo tisto, o čemer sem govorila, ko sem govorila o pridružitvenih sporazumih sprejetje pravnega reda, ki omogoča preobrazbo in izvajanje pravil in uredb. Najprej pa je treba preoblikovati institucije države, pravosodne institucije, sprave v primeru Zahodnega Balkana. Vse to bo poskus, kako lahko preuredimo ali postavimo grozde za področja, ki niso del pravnega reda Evropske unije. Pravni red Evropske unije ni edini možni načrt za institucije in preoblikovanje državnega ustroja. Kot drugo pa naj ponovim, da ja, ni državljanske vojne v Ukrajini prišlo je do agresije Rusije. To moramo jasno ponavljati vse čas, saj očitno veliko krat to omenjajo kot državljansko vojno. Veliko krat nam pravijo, da je Evropska unija izgubila moč za preobrazbo. Ampak Evropska unija je močno prispevala k precejšnji demokratični preobrazbi, preoblikovanju Ukrajine. V času vojne vodja ali predsednik države ni mogel zmagati na volitvah, pa je vseeno prišlo do mirne mirnega prenosa oblasti. To moramo vedno znova ponavljati. To je naša moč za to, da pripomoremo k preoblikovanju neke družbe. Vendar pa tega ne moramo narediti na kratki rok in zagotovo ljudje v tej regiji to vedo. In veliko je dobrih no- novic, ki jih moramo iz te regije, ki jih moramo spodbujati in slaviti. Tu gre za partnerstvo v trikotniku, ki je običajno ni najbolje, ampak mogoče lahko deluje v tem primeru. Kolegi, ki so bili v evropskih institucijah, ki že dolgo delajo na teh eh, področjih, na teh vprašanjih, se bodo spomnili, da je vzhodno partnerstvo in sosedska politika tista, ki je Rusijo želela vključiti, vendar je Rusija to zavrnila in po 2007, po konferenci v Minhnu, se je Rusija odločila za svojo pot in trdno stoji na tej. Kot je rekla Angelina, to ni bilo ponujeno našim partnerjem proti Rusiji. Rusija je bila povabljena, vendar je to zavrnila. Hvala vsem. Zdaj se približujemo koncu te razprave in zanima me, ali lahko v tej zadnji minuti lahko damo besedo še Petra Sulastovičiusu. Ja, hvala lepa hvala vsem za pomembne prispevke in poglede na vzhodno partnerstvo. Kar nekaj strateških idej, priporočil in predlogov smo slišali, ki so bili zelo pomembni. Skupaj s poročevalci v Senci se bomo usedli in poskusili to vključiti v naš dokončni dokument. Pri vzhodnem partnerstvu moramo vredno priznati, nekaj zelo preprostih, a pomembnih stvari. Ta regija je zdaj bolj globalizirana, izpostavljena je številnim tveganjem, političnim, gospodarskim, včasih bilateralnim tveganjem zaradi večjih vzhodnih sosed. Tu govorimo o sosedih sosed. To je koncept, to je proces, ki se mu ne moremo izogniti in ne gre proti tem sosedam sosed, ampak gre za prihodnost vzhodnih partnerjev na načelni ravni. Ampak odkrito rečeno, rečeno vsi dosežki držav vzhodnega sosedstva bodo imeli velik vpliv tudi na razmere in odnose z Rusijo. Odprti moramo biti pri našem sodelovanju z državami vzhodnega sosedstva. Imamo tudi sisteme za olajšanje izdajanja vizumov in spodbujati jih moramo, da njihove vladanje, njihovo vodenje ne gre v avtokratsko vodenje. Ukrajina, Moldavija in Gruzija so zdaj v posebnem položaju. Nabor političnih orodij, finančnih orodij moramo zdaj prilagoditi, saj je potrebnega več denarja za preoblikovanje te regije. Mogoče pa bo treba prilagoditi in spremeniti tudi institucionalno strukturo, saj je naš cilj, da bodo vzhodne sosede države vzhodnega partnerstva stabilne. Hvala vsem govornikom, ki so se udeležili današnje razprave in za vaše prispevke. Hvala tudi vsem članom odbora AFETA in veselim se učinkovitega sodelovanja ter z sporočevalci senci in priprave uspešnega poročila o vzhodnem partnerstvu. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala vsem kolegom in kolegicam, ki ste sodelovali v tej razpravi. Hvala našim panelistom, da ste prišli k nam, delili z nami vaše mnenje. Hvala za to razpravo, ki je zdaj zaključena. Right, ladies and gentlemen, dear gospe in gospe, gospodje, kolegice in kolegi, prosim, če se usedete. Glas vode.

Po prejšnji predstavitvi vas pozdravljam na naslednji predstavitvi. Upam, da je bila prejšnja uspešna. Hvala kolegu, da je predsedoval dopodanskemu zasedanju. Zdaj pa točka 11, izmenjava mnen o razmerah v Gruziji, ključno z administrativnimi imenimi črtami. Pozdravljam državnega ministra za spravo in enakost državljanom, gospoda. Gospod Ketevan Cikilašvili in podpredsednico gruzijskega parlamenta, podpredsednika, gospod eh, Kaka Kučava. Toplo pozdravljeni v našem odboru. Spremljamo razmere v vaši državi nenehno in zanima nas, uh, kaj se je novega zgodilo. Do 12. ste lahko z nami, potem boste morali iti. Se pravi, govorili bomo o okupiranih regijah eh, strani Rusije, kar nekaj nedavnih eskalacij smo videli, zlasti, kar zadeva razvoj na političnem področju in reformo voljene zakonodaje. Najprej Ministrica Cikela Švili, izvolite, deset minut imate na voljo. Hvala lepa, gospe in gospodje. Hvala za besedo. Ruska federacija je okupirala naša ozemlja in tu ne gre za zamrznen konflikt. To ostaja še vedno pereče vprašanje. To ni statično vprašanje in eh, se na terenu veliko krat srečujemo z varnostnimi vprašanji. Tako Abhazija kot Južna Osetija sta vedno bolj militarizirani. Na deset tisoč je povečalo število ruskih eh, vojakov. Večina 300 tisoč gruzicev je v eksilu v, in se ne morejo še vrniti domov zaradi groznih razmer. Veliko je vojaških vaj vsako leto na teh ozemljih in zaradi tega je zlasti Južna Osetija nič drugega kot razširjena vojaška baza. Več kot 100 tisoč pogodb je bilo podpisanih med Moskvo in de facto oblastmi, ki kršijo mednarodno pravo, ampak odobravajo polno in ekskluzivno oblast Rusije. Dostop do mednarodnih varnostnih mehanizmov je onemogočen. Leta 2008 je bil sprejet eh, mirovni sporazum Evropska unija in posebni predstavniki ter OVSE obravnavajo to vprašanje in tudi vprašanje vračanja razseljenih oseb. Kljub zelo težkemu okolju, če lahko temu tako rečem, to je milo rečeno, smo zavezani k preučitvi možnosti za doseganje napredka v tem pomembnem prizorišču za razpravo o varnostnih vprašanjih. To priložnost želim izkoristiti za to, da se zahvalim Evropski uniji za neke vrste skrbništvo, ki bo tudi pomembno v prihodnje. Hvala Evropski uniji tudi za misijo, za spremljanje, za monitoring na terenu bo to tudi neke vrste pritisk za to, da bi misija izpolnila svoje, svoj mandat oziroma naloge. Veliko je bilo tudi arogantnih eh, dejavnosti proti monitorjem iz Evropske unije. Južni Osetiji sta Rusija in KGB javno najavili, da bodo da če bodo monitori iz Evropske unije prišli na to območje, bodo tudi zadržani. To območje je postalo področje, kjer prihaja do vzpostavljanja novih in novih meja. Na ta način si jemljajo nadzor in oblast nad določenimi območji in uporabljajo tudi jasne izraze kot pri ultimatih in pravijo, da bodo ljudje zadržani ali odstranjeni. Za talce so vzeli civiliste in tudi najbolj ranljive skupine, zato da bi dosegli svoje cilje. Zdaj ni nobene več eh, povezave med Južno Osetijo in Gruzijo. V Alhagorju je 150 tisoč ljudi, ki so popolnoma izolirani in to je humanitarna kriza. Gre tako, kot da bi onemogočili življen, dostop do življensko pomembnih potrebščin in sicer zato, ker jim ne dovolijo prehoda na kontrolirano ozemlje, tudi za zdravstvene potrebe ali prehranske potrebe. Razmere so pod vsakimi standardi humanosti. Danes govorim v imenu teh ljudi in prosim za pomoč, da se odprejo prehodi brez vsega eh, odlašanja. Pripričana sem, da boste poslanci Evropskega parlamenta podprli to humanitarno pomoč in da boste okrepili naše glasove o tej, o tej nepravičnosti. Na tisoče drugih ljudi še trpi zaradi tega. Veliko je ograj, ki še onemogočajo 116 vasem dostop do Gruzije. Zdaj, ko o tem govorimo, se to dogaja. Rusi so ponovno začeli graditi ograje v vasi Kogutija Kari. Lani avgusta so začeli s tem tudi drugi, to je ob deseti obletnici ruske okupacije. Na obeh straneh teh eh, razmejitev, teh, eh, te bodeče žice je veliko nepravičnosti, veliko trpljenja. Tudi statistika uradno to potrjuje. Ta razmejitev vpliva negativno na vse. Jaz sem že bila prej v Bruslju, od novembra je priznani zdravnik tudi zadržan. In o tem sem govorila že v Bruslju. In hvala, da pomagate to razrešiti. Ampak veliko takih primerov je bilo v zadnjih nekaj letih. Veliko se jih je končalo tudi tragično. Naprimer, štirje primeri štirih mladih gruzijskih mladeničev. Storilci pa so še vedno na prostosti v okupiran, na okupiranem ozemlju. To kaže na to, kako huda je situacija povezana s človekovimi pravicami, s pravno državo, ki je praktično ni in da moramo upoštevati mednarodne standarde za človekove pravice, za humanitarno pomoč. Veliko je žrtev, ki so izpostavljeni etnični diskriminaciji, kršene so jim temeljne pravice, nimajo dostopa do svoje lastnine, do svojega premoženja. Njihova situacija se je od leta 2014 bistveno poslabšala, ker je tako imenovani predsednik Abhazije zdaj moral odstopiti v Abhaziji zaradi splošnega nezadovoljstva s temi hudimi razmerami. Sedanje razmere niso v korist nikomur, ne Abhazicem, ne Gruzicem in nikomur drugim, drugemu. Tudi za Rusene tanki in bodeča žica niso dober ambasador za mednarodne poglede in za ugled. Ni slučaj, da je Evropsko vzhodno partnerstvo postala regija nerešenih konfliktov in to v povezavi z Rusijo. Naš odziv je jasen. Gre za to, da smo na poti vključevanja in pridrževanja Evropske unije in to je pot, ki je ne moremo več obrniti. Vendar pa smo v luči rednih provokacij v zelo težki situaciji. Vendar pa je to naša prva prednostna naloga, da se približamo Evropski uniji. Mir je ključnega pomena in je prva naloga, da se približamo Evropski uniji naših politik, pa tudi dialog in sodelovanje, razrešitev konflikta. Imamo proaktivno mirovno politiko kljub kljub provokacijam in umetnim izzivom. Želimo izboljšati življenjske pogoje, izboljšati temeljne pravice ter ustvariti mostove preko teh umetnih razmejitev. Zato smo sprožili novo mirovno pobudo za boljšo prihodnost. Želimo zagotoviti trgovino preko teh razmejitev, preko teh ločnic, sodelovanje na področju kmetijstva, kulture in tako naprej. Pobuda je bila na mednarodni ravni močno podprta in podprl jo je tudi Evropski parlament, za kar sem vam zelo hvaležna. Z veseljem tudi poročam, da na tej stopni, kljub temu, da je to še na zgodni stopni izvajanja, kljub vsem oviram, se že kažejo znaki interesa sodelovanja tako iz Abhazije kot Južne Osetije kar nekaj kontaktov v zadnjem letu in pol se je bistveno povečalo. Tega prej še nismo videli. 2,5 krat več študentov imamo zdaj v Gruziji, Zabhazije in Južne Osetije. In imamo tudi manjše skupne trgovinske projekte in zaradi tega smo imeli 15 krat več prijav za tako študij kot za trgovino. Tako da je to res velik izziv, velik izziv, kako zdaj upoštevati vse te prijave. Se želimo spodbuditi sodelovanje in dialog zato imamo tudi novi finančni instrument, neprofitno organizacijo, ki pravimo Peace Fund, mirovni sklad. In pričakujemo prispevke tudi od naših partnerjev. Vsak eh, skromen vnos lahko naredi veliko na terenu. Vi pa imate osrednjo vlogo v mirovnem procesu. Ostajate zelo pomemben akter veselimo se preučevanja možnosti za to, da bi te priložnosti izkoristili v okviru našega mirovnega načrta. V duhu našega pridruženega partnerstva je to pomembno za rešitev konfliktov. To je nujno za trajno, trajni mir v Gruziji. Še enkrat hvala, da ste junija 2018, deset let po ruski invaziji, jasno rekli, da nadalja, nadaljna okupacija teh ozemlji strani Rusije ostaja grožnja za mir in varnost ter stabilnost v regiji ter v evropskem, na evropskem kontinentu. Gruzija ostaja zavezana nalogam, ki smo se jim zavezali že prej. To ni naša prosta izbira, to ni le naša prosta izbira, ki jo, ampak je to del naše agende za večjo odpornost in varnost. Naš napredek in uspeh na tej poti je zelo pomemben. Pomembna pa je tudi recipročnost za to, da bomo dosegli skupaj rezultate. Tako da pozivam k skupnemu cilju, ki naj se čim prej uresniči, namreč olajšanje izdajanja vizumov za naše državljane. Tu gre za več eh, kot le neki instrument, ampak za močan instrument signal za nekaj otepljivega za naše državljane, ki tako vidijo, kaj lahko Evropska unija naredi za nje. In to je pomembno zlasti v luči zaprtja določenih mejnih prehodov, kjer ljudje ne morejo narediti niti par metrov stran od svojih domov. Hvala, gospa ministrica, za vašo vodno izjavo. Izvolite, sedaj ste vi na vrsti. Najlepša hvala. Eh, hvala tako vam, gospod predsedujoči Evropskemu parlamentu in vašem odboru. Naši ljudje razmišljajo o Evropskem parlamentu, njegovih poslankah in poslancih kot to, prijateljih, srečali smo se že večkrat v smislu naših prizadevanj za krepitev naših odnosov. Hvala vam za vaše zanimanje in prizadevanja, da se Gruzija ohranja pri samem vrhu dnevnega reda mednarodnih zadev. Na začetku 20. stoletja so pomembni javni delavci v Gruziji že govorili o pomenu približevanja Gruzije evropskim organizacijam in sedaj je popolnoma jasno, da Gruzija išče svoj prostor v tem delu mednarodne skupnosti. Gospa ministrica je tudi govorila o naših prizadevanjih v bližnji preteklosti, vendar dejstvo je, da že zadnjih 200 let Rusija ogroža Gruzijo in da s tem krši tudi vse sedaj veljavne mednarodne sporazume in zakonodajo. Dejstvo je, da gre za stalno varnostno grožnjo tudi za širšo regijo. Mednarodna skupnost mora zato poskrbeti za svojo stalno prisotnost, da se s tem prepreči širitev agresije. Evropska skupnost in eh, NATO sta pri samem vrhu prizadevanj gruzijskega ljudstva, ki je to izkazalo tudi s svojimi nedavnimi glasovanji. Dejstvo pa je, da si želijo več praktičnih korakov, saj tudi sami delujejo v tej smeri. Gruzija ni bila še nikoli tako blizu Evropski uniji kot ravno danes. Smo pomembni strateški eh, partneri, 34 odstotkov našega izvoza gre v to smer in eh, gradimo tudi druge krepke vezi, tudi na področju infrastruktur, prevoza blaga in energetske učinkovitosti. Veliko je še takih primerov, ki dokazujejo, kako tesno je naše sodelovanje. Naše evropsko-severoatlantske tendence so bile že večkrat jasno izražene že od leta 2017 pa je eh, gruzijski parlament tudi s sodelovanjem Beneške komisije opravil zelo obsežno ustavno reformo, s katero je zastavil temeljna načela ustavnega prava ter trdne temelje za nov sistem, ki ne omogoči trajni razvoj demokracije. S tem smo mislili seveda razvoj v smislu klasičnega evropskega tipa parlamentarne demokracije, kar podarja tudi vlogo neodvisnega pravosodja. Parlament je s tem dobil tudi novo podlago v novi ustavi za oblikovanje posem novega poslovnika. S tem so bila tudi sprejeta pravila za nadzorovanje oziroma večji pogled v delo izvršne oblasti in tudi njeno večjo odgovornost. Ustavne spremembe iz leta 2018 pa so tudi predvidele zamenjavo tedaj obstoječega sistema, ki je še vedno veljavi do leta 2024 na podlagi priporočil, ki bodo sedaj sprejeta v kratkem na spomladanskem zasedanju. Volilna reforma je sama po sebi tudi že uspeh, ne glede na težave, ki smo jim bili priča v zadnjih treh mesecih parlament pa še ni uspel izglasovati nove eh, zakonodaje glede volilnih pragov in eh, izračuna večine pri volitvah. Vendar je to naloga, ki nam še ostaja, tako da bomo eh, v kratkem lahko prevzeli večinski volilni sistem. Naj vas spomnim, da je imela Gruzija že prej možnost eh, vzpostaviti sistem eh, proporcionalnega sistema, vendar žal nismo imeli dovolj podpore med voljivci in šele sprememba je iz leta 2018 smo sicer odprli vrata tem prizadevanjem, vendar še vedno ni bilo dovolj podpore. Pričakujemo, da se bodo zadeve lahko spremenile v obdobju 2020 do 2024 in medtem si prizadevamo zagotoviti proste, svobodne in konkurenčne ter pravične volitve v letošnjem letu, tako da bodo lahko vse stranke aktivno sodelovali v tem in da ne bo prišlo do nikakršne blokade, kot smo ji bili priča v prejšnjih letih. E, žal e, pa smo kljub tem dogodkom, ki smo jim bili priča, uspeli zagotoviti prost vhod na volišča in tudi v parlament. Opozicijskim strankam je bilo predlagano, da uporabijo parlamentarni format za svoje razprave in uveljavitev svojih zamisli. Zato smo zelo hvaležni mednarodnim partnerjem in prijateljem, ki so nam s svojimi prizadevanji pomagali pri organizaciji več krogov, pogovorov in pogajanj za. Eh, boljšo organizacijo demokratičnih volitev v letu 2020. Prepričani smo, da je eh, ravno vzpostavitev temeljev za izvedbo eh, volitev v letu 2020 nekaj, kar bo omogočilo nadalje celovite demokratične volitve tudi leta 2024. Žal, pa opozicijske stranke zadnje čase organizirajo proteste, ki se skoraj praviloma razvijajo v izbruhe nasilja, kar je včasih zelo nevarno in se masih da je obrne tudi proti organizatorjem samim. Tudi nedavno smo imeli primer več sto eh, nasilnih eh, demonstrantov in tako je morala tudi policija zastražiti eh, parlament, vanje pa so metali različne predmete, vključno s steklenicami. Eh, potem je prišlo tudi do potrebe po uporabi posebnih zaščitnih sredstev pri policiji, eh, na kar so številne opozicijske skupine očitale policiji pretirano uporabo sile. S tem so bili opravljeni tudi vsi ukrepi preverjanja ter izvedeni postopki, zaradi katerih je bilo nekaj policistom oduzeto pooblastilo za nadaljne delovanje, bili pa so sprejeti tudi številni drugi ukrepi policistov policija pa je povsem upravičena na podlagi svojih pooblastil eh, prijela tudi nekaj nasilnih eh, demonstrantov, kar pa je, naj povem, ilustracijo ukrep, ki ne sodi potem v nadaljno kazensko evidenco posameznika. Dovolite mi, naj vam povem še to, da kolikor koli že pričakujemo, od naših partnerjev eh, odkritost in poštenost ter odkrit pristop eh, v priporočilih, bi radi videli, da se tudi naši zahodni partnerji najprej temeljito pozanimajo, kakšne dejansko stanje. Gruzija je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti in se vam zahvaljujem za vašo podporo ter pripravljenost slediti našim skupaj sprejetim načelom prihodnega delovanja. Eh, seveda je pomembno, da se vzpostavi tudi ustrezna eh, reforma pravosodja ob sodelovanju eh, parlamenta. Pomembno pa je, da se uh, ustvari tudi pravi pravni okvir za disciplinsko odgovornost samih sodnikov. In eh, tu imamo tudi načrte, v katere so vključeni vsi strateški partnerji in kar je tudi eh, odobrila kot eh, upravičen pristop sama Evropska unija preko svoje delegacije. Imeli smo tudi nekaj nedavnih primerov, pri katerih je bilo pozvano k sodelovanju tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je tudi povedalo svoje mnenje. Vendar je bila storjena velika školda že zaradi nepravičnega obtoževanja. Evropsko sodišče pa je jasno in glasno povedalo, da ni bilo nikakršne podlage za to vrstne obtožbe in s tem eh, je samo bilo pokazano, kako opozicija ne izbira sredstev, kadar želi spodkopati reformna prizadevanja. Še nekaj besed naj povem o medijih. Gruzija je je sedaj v najbolj demokratičnih in liberalnih časih glede uh, svobode delovanja medijev. Sedaj imamo več kot uh, eh, 200 različnih uh, novinarskih uh, organizacij, kar je veliko več kot pred samo nekaj uh, leti. Vem, da nimamo več eh, veliko časa, tako da bom le naštel še nekaj reform v zvezi z vladavino prava, kjer prednjači reforma v povezavi z eh, jamčanjem človekovih pravic eh, in s tem smo tudi zelo napredovali. Eh, na področju varovanja osebnih podatkov, eh, delovanja agencij, eh, ki se borijo proti diskriminaciji, potem delujemo na področju izboljšanja stanj v zaporih in hkrati smo zelo aktivni na področju boja proti nasilju, proti ženskam in ob tem usporedno delamo tudi na kodeksu pravic otroka. Ponosni smo doslej, na doslej dosežen uspeh na poti v demokratizacijo in naše ključne naloge so povsem jasne in akcijski načrt, ki smo ga zastavili, je sicer ambiciozen in uh, za nas ta bistvenega pomena mir in miroljubno sodelovanje. Še enkrat hvala za vašo pozornost in neomajno podporo moji domovini. Hvala, smo pod časovnim pritiskom, sedaj opovdan, kaj ti sledi tudi še obravnava točke o Libiji in zato imamo za to razpravo 10 do 12 minut. Kolegi Gala, Kanjete, Juknjevičenje in Grigorova želijo besedo. Torej, jaz sem samo pač prebral tista imena, za katera sem vedel, so pa še nekateri drugi, Mikšenko Biljas. Okay, and we start, of course, with... Začeli bomo z Marino Kaljuran, ki je vodja delegacije eh, za odnose z Južnim Kaukazom. Kaukaz. Prosim, da ste čim krajši. Hvala. Želim najprej pozdraviti gruzijske kolege na naši razpravi in želim podati nekaj pripomp kot vodja delegacije za odnose z Južnim Kaukazijem. Um, in omejila se bom na glavno točko in sicer situacija ob administrativnih mejnih črtah. Imamo priložnost za poglobljeno razpravo o vseh političnih um, točkah. 12. in 13. februarja na tem sestanku in upam, da bo minister Čikola Švili tudi sodeloval na tem srečanju. Sedaj pa o tej točki. Provokacije strani ruskih oblasti in njihovih zastopnikov se nadaljujejo in to kljub eh, formalni reintegraciji Rusije v svet Evrope. Um, Eh, mogoče smo premanj pozorni, s tem smo tudi opogumili Rusijo, da nadaljuje to destruktivno ravnanje. Eh, gre za kršitev ehm, premirja eh, iz leta 2008, pri katerem je sodelovala tudi sodelovala Evropska unija In to določanje meje povzroča veliko grožnjo celotni regiji. To so povedali tudi gruzijski kolegi. No, v napetosti v Južni Osetiji so bile predviza za zapiranje mejnih prehodov, za um, oviranje svobode gibanja ljudi. Eh, in eh, tudi s tem, da so se vnesle napetosti v skupnosti, ki so tam živele v miru. Eh, gre tudi za ne za um, pridržanje članov misije Evropske unije. Um, torej, situacija na področju človekovih pravic se slabša na obih okupiranih območjih. Ljudje umirajo uh, zato, ker nimajo dostopa do ustrezne zdravstvene oskrbe. Vsi smo um, ploskali, ko je bil izpuščen dr. Gabriel Švili. To je bil um, primer eh, visokega profila, vendar mnogi anonimni vaščani um, mnoge aretirajo vsako leto, zato ker prečkajo tako imenovano mejo. Razen tega je treba spremljati politični razvoj v Abhaziji, kjer so bile izvedene tako imenovane predsedniške volitve v septembru kljub protestom mednarodne skupnosti. Po več tednih napetosti je eh, tako imenovani predsednik odstopil. Hvala Bogu ni prišlo do fizičnega do fizične konfrontacije, vendar situacija ostaja nestabilna in moramo ostati previdni, eh, ko bodo kmalo organizirane nove volitve. Nasplošno želim ob koncu povedati, da moramo uporabiti vsako priložnost, da izrazimo zavizo um, eh, za gruzijsko suverenost in eh, ozemeljsko celobitost znotraj meja in da se ne, prizna, ja, prizna, da ne priznamo marionetnih um, režimov v območjih, ki jih je okupirala Rusija. In razen tega je treba nadaljevati um, dialog v Ženevi in um, Treba je storiti seveda tudi pragmatične korake tja k boljši prihodnosti v miru. Hvala, kolegica. Uh, vi ste govorili kot eh, vodja delegacije. Sedaj pa dobijo ostali kolegi po dve minuti. Sandra Kanjete za LS je na vrsti kot prva. Hvala nadaljevala bom tam, kjer je končala govornica pred mano. Govorila bom o notranji situaciji, o politični krizi v Gruziji. Imenovali, eh, navedli ste, gospod minister, da, da proteste Eh, spodbuja opozicija. Imam dolgo, dolge politične izkušnje s eh, državljanskim gibanjem. Nobena politična stranka ne more spodbuditi takih protestov na ulici. Korenine so dosti globlje. Navedli ste dejstvo, da eh, Eh, gruzijska podpora za evropsko integracijo se veča. Po enakih anketah pa vidimo, da so gruzici mnenja, da se je demokracija v državi poslabšala. In to je zelo zaskrbljujoče, kajti Evropska komisija, pa tudi Evropski parlament, torej mi vidno z veliko podporo um, in razumevanjem gledamo na Gruzijo in poskusimo eh, čim bolj pomagati. Vendar, če primerjamo Ukrajino, kjer je vojna na ozemlju, trajna vojna, vendar tam izvajajo demokratične reforme in da vi niste izpolnili obljub, eh, da um, ehm, uvedete proporcionalni volilni sistem, ne govori v prid eh, gruzijske demokracije. In zadnja izjava predsednik stranke Gruzijski sin, eh, ki je rekel, da bodo mnogi vodi opozicije v prihodnosti um, v ječi, eh, v zaporu tega ne moremo sprijeti in tudi dejstvo, da so um, kazensko zadevo Šmila obnovili po petih letih, je zelo zaskrbljujoče. Stan Miksa, hvala lepa, gospod minister, gospa podpredsednica kar zadeva situacijo v Južni eh, Osetiji na Paziji, želim eh, se pridružiti temu, kar so povedali drugi. Ti trendi so zelo zaskrbljujoči. Um, torej to, da se določa meja, da se zapirajo mejni prehodi, eh, da se onemogoča dostop do um, izobraževanja v maternem jeziku. In treba je skoristiti vsako priložnost, da opozorimo na ta dejstva in na te trende, tako da eh, da bo to postalo nekaj samoumevnega, kar zadeva nacionalno situacijo je bila, je vlada um, Obljubila, da, bodo 2014 naprej proporcion, da bo proporcionalni volilni rit um, ehm, tudi obljuba, ki pa potem ni bila izpolnjena. Ehm, delegacija EU v Bilisiju je poskusila olajšati um, dialog med um, vodilno stranko in tudi opozicijo, kar zadeva um, premostitev te blokade. E, tu gre seveda tudi za pravna vprašanja in zato vas sprašujem, kakšni uh, so vaši občutki glede možnega kompromisa, kajti vsak kompromis mora biti političen. Eh, kje vidite priložnost, da se premaga ta politična blokada, da se premaga polarizacija politične krajine, ki sicer ni nekaj, kar bi bilo značilno samo za Gruzijo, temveč to opažamo tudi drugot, eh, gospod Benen. Um, torej, kar zadeva uh, prisvojitev ozemlja strani Rusije in tudi uh, nemožnost, da bi preostali svet zvedel, zakaj se dogaja. Pred četirimi leti sem bil s tolmačem tam in se pogovarjal s kmeti, ki so zgubili svojo zemljo. Um, uh, torej, uh, On je um, zgubil dostop do svojih pol, do svojih travnikov, s tem je zgubil seveda tudi svojo identiteto in Rusija je rekla, to je pač nova meja. In on je bil sedaj na ruskih tleh in ne več na gruzijskih tleh, čeprav je bil gruzic. In mislim, da je to prišlo tudi do neuspeha medijskega obveščanja o tem, kaj ti ne gre samo za ljudi v Evropi, temveč tudi za druge, ki ne vejo, da Rusija še naprej premika ta meje, eh, še naprej premika te meje. In v bistvu se je za tega kmeta situacija spremenila čez noč. Čez noč so mu postavili to bodečo žico in ni mogel več prestopiti meje. Mislim, da moramo zagotoviti boljše obveščanje o tem, eh, kaj ti mislim, da je Rusija zelo uspešna, ker ljudje pač ne vedo eh, nič o podrobnostih, ki se tam dogajajo. Za zelene gospa Grigorova. Hvala gospod eh, minister Čikalašvili, za ste imenovali primer doktorja Baje in tudi še drug primer. Hvala, da ste to omenili, ampak imam dve vprašanje v povezavi s tem. Prvič zelo nakratko, ali veste, da kdo je plačal kaucijo za izpustitev gospoda Baje, ali je to bila nevladna organizacija ali kdo, kdo drug. In kar zadeva sočkajo, ali je nova situacija. Eh, torej, tudi tu gre za eh, določanje meje, po mojih informacijah um, novinari ne smejo na to območje in sprašujem se zakaj, kaj ti vlada bi morala obviščati uh, eh, prebivalstvo o tem, kaj se dogaja. In za uh, gospo Hučavo. Um, Jaz sem tam bila in sem govorila z provladnimi nevladnimi organizacijami in tudi s protitniki, zato sem neutralna. Mm nimam informacije, da bi oni blokirali parlament. Um, vlada je to storila sama. Um, s, ko gre za približevanje Evropski uniji, ali menite, da se politični zaporniki strinjajo s tem, kar ste nam povedali danes? Ana Fotiga. Hvala. Gospa ministrica. Eh, hvala za vaše poročilo. Eh, situacija se slabša, že več let spremljamo dogajanje in tudi dobro poznamo situacijo, vendar žal se je okolje za delovanje naših monitorjev tudi poslabšalo in to moramo zelo kritizirati um, um, kriva so je vlada Ruske federacije in nekateri partnerji. Gruzijska družba razume situacijo podobno in zato je omogočila um, moskovskim ideologistom, da govorijo v gruzijskem parlamentu in to je sprožilo cel plas protestov. Menim, da več, ko je zapornikov, večja je odločnost Rusije in zato Ehm, želim slišati, kakšen je vaš scenarij za deeskalacijo. In razen tega bi bilo tudi dobro, če bi izvedeli um, številke, torej statistiko uh, zapornikov, oseb, ki so bile pridržane po teh protestih. To je um, bil prvi krok. Uh, prijav za razpravo, še štirje so se prijavili za razpravo in potem eh, bomo 15 čez 12 res torej končali to razpravo. Um, moramo pa dati besedo na vsak način še gruzijskim gostom. Gospod Galar, um, vprašanje ministru, koliko. Eh, ljudi. Eh, ljudem ste lahko pomagali v zadnjem letu iz okupiranih območij eh, zdravstvenega vidika. Um, podpredsednika pa sprašujem. Um, glede evropske orientacije. Um, morate seveda izpolniti svoje dožnosti. In če eh, pravite, eh, da je neuspeh pri spremembi volilne zakonodaje izraz um, strankarske demokracije, je to enostavno narobe. Gospod Ivan Nišeli je javnosti vidno rekel, um, spremenite zakon, za kulisami pa je poskrbel za to, da se to ni zgodilo um, in sicer zaradi oblasti. Eh, če ste evropejci, morate priznati, da se je to tako zgodilo, gospod Luksman. Hvala. Seveda imate našo podporo, kar zadeva okupacijo strani Rusije in da je treba premakniti Gruzijo v smer EU. Ampak moje vprašanje se nanaša na to čudno uh, um, sovpadanje časa, torej ko gre za pregon članov opozicije. Imate krizo, imate gospoda Bukerjo, imate druge politične voditelje iz različnih opozicijskih eh, skupin in Proti njim se vodi eh, postopek. In drugo vprašanje je, se nanaša na medije, na tisk. Kot vemo, Eh, so nekatere raz, razlastili, gospod Vanja je bil formalno sicer lastnik določenega televizijskega kanala, vendar so mu to oduzili, kako se bo nadaljevalo, proti njemu se je začel pregon. Eh, eh, malo je čudno, če se začne politični pregon, ko so politične težave. Hvala. To je pomembno leto za Grusijo. To bo tiste demokracije. Seveda bomo pozorno spremljali dogajanje. Imate veliko prijateljev Gruzije v Evropskem parlamentu, ne prijateljev ene ali, ene ali druge politične stranke, temveč eh, prebivalstva. E, vprašanje je, ali bo vladna stranka opravila ta test demokracije. E, če predstavniki vladne stranke se pritožujejo nad slabo opozicijo v državi, je to zelo čudno. To ni eh, pravilo v demokracijah in ko vidimo napade na opozicijo, na nevladne organizacije, na medije, na protestnike, vam to Gruzicem ne pomaga, da bi našli več prijateljev v Evropskem parlamentu, da pripričali več ljudi o evropski usmirjenosti. To sem hotela povedati. In eh, želim. Eh, pozdraviti vse prijatelje v Gruziji, tudi vodjo vaše stranke. Nočem ponoviti to, kar je bilo povedano o ozemeljski celovitosti, temveč o naslednjih prihodnih volitvah. E, imeli smo sestanek Euronista in srečal sem se tudi s opozicijo in z vladno stranko, s predsednikom parlamenta in vodjo stranke. In Eh, prosim vas, eh, da sporočite svojim vodjem naslednje. Dialog bo prinesel, prinesel rezultat, proporcionalni element v volilni zakonodaj bo zagotovljen. Ne vem, kdaj bo prišlo do tega rezultata, kajti brez tega rezultata bo um, mednarodno zaupanje v vaše volitve zelo omejeno. In ali so vodja, vodja opozicije v Gruziji, ki niso povabljene v urad državnega tožilca. Dve minuti dobi vsak samo, um, ampak na začetku ste imeli več časa. Žal nimam dovolj časa, da bi odgovoril na vsa vaša vprašanja, kajti nekatera vprašanja kažejo, da je prišlo do zavajajočih informacij, ki ste jih prijeli. Um, jaz sem vam poskusil predstaviti ne svoje mnenje, temveč eh, dokaze. Ampak nekaj zanimivih točk eh, in vprašanj je bilo postavljenih. Torej, pogajanja potekajo, um, več verzij um, je, kako izvesti volitve 2020, um, mi moramo predstaviti tudi svojo različico, da volitve ne bodo neustavne, protizakonite. Obe strani se morata dogovoriti in um, Vsaka mora eh, malo popustiti. Mi smo jim dali verzijo, ki se nam zdi najboljša za prihodno obdobje e, do 2024, ko bomo imeli popoln proporcionalni sistem. Eh, Eh, stranka eh, Gruzijski sen um, ima v programu, da bo proporcionalni volilni red veljal 2024, potem na tisoče protestnikov. To ni res, da jih je bilo toliko. Um, mlada generacija je protestirala na začetku, ko so videli, da um, Eh, ruski poslanci so prisotni v eh, gruzijskem parlamentu, ampak če si ogledamo časovni potek teh eh, nemirov, teh protestov, potem je bilo tako, da so vodje opozicije um, prepričevali vse o tem, da morajo napasti um, poslobje parlamenta. In to niso samo govorice, temveč za tem so dejstva. E, čas je omejen, preveč je bilo povedano, jaz nimam dovolj časa za odgovor, veliko bi vam želel povedati, ampak zato bi potrebovali drugačen format, več časa in dok, Predstavil bi vam dokaze. Mm, eh, naše stališče temelji na dejstvih in vesel bom eh, nadaljevati z vami tam pogovor. Eh, nadaljevati z vami tam ta pogovor. Ja, to je misija nemogoče. Um, vendar razumemo časovni pritisk. Strinjam se s kolegom, da bi bilo dobro, če bi imeli priložnost odgovoriti na vsako vprašanje, na vsako točko, ki je bila izpostavljena in sicer bolj podrobno in da bi zagotovili bolj objektivne informacije v vašo nadaljno presojo. Dva komentarja pa sta potrebna. Gruz, Gruzija je zavezana demokraciji, gruzijska vlada. Eh, Nasplošno je pri nas eh, okolje demokratično, svobodni mediji, svoboda izražanja je zagotovljena in ne glede na to, kaj se zgodi, eh, pa ali je to nekaterim ošič ali ne in nekatere stvari je možno izboljšati, ampak vse to se dogaja na podlagi pravne države. Pravna država, stabilnost institucij v zadnjih mesecih um, se je poskusilo um, um, ogroziti to stabilnost, ekonomska stabilnost in to bo vodilo uh, za evropsko integracijo Gruzije tudi v prihodnosti. Test za gruzijsko demokracijo je seveda naša odpornost. Uh, na izzive notranje in druge, predvsem tiste, o katerih sem jaz govorila, kajti tu imamo vsakdanji izziv in dogaja se ta mirovni boj, situacija torej vsak dan se borimo za svobodo in to je treba upoštevati in upamo, da bomo to lahko nadaljevali z vašo podporo in zato cenimo vsak prispevek o humanitarni situaciji ljudi, o življenju kmetov. To je treba um, povedati ljudem v tujini, uh, torej govoriti o teh trpljenju um, ljudi um, ki je posledica ruske okupacije v Gruziji. Hvala za, vaš, za vaš, vašo podporo in za to razpravo. And, uh, Hvala lepa za vaš obisk. Upam, da ste imeli zanimiv dan v Bruslju in želim vam srečen povratek domov. In seveda bomo razmere pri vas eh, v tem odboru pozorno spremljali še naprej. Hvala.